Allora diamo inizio. Sono particolarmente lieto di avere oggi qui con noi. Dobro dan, začenjamo. Zelo me veseli, da imamo danes med, uh, z nami tukaj š, uh, špansko ministrico Eleno Espenozo. Prosili jo bomo, da predstavi program španskega predsedstva za področje kmetijstva. Draga Elena, to je prvo predsedstvo, ki se začenja pod Lizbonsko pogodbo. Kot veš, je Lizbonska pogodba prinesla uh, globoke spremembe tudi pri kmetijski politiki. Morali bi reči, torej z rednim postopkom, kajti sedaj je soodločenje postalo redni postopek. Evropski parlament, torej s tem postopkom, Evropski parlament in svet imata enake kompetence v zakonodajnem postopku, enako vlogo. In zaradi tega moramo okrepiti sodelovanje med svetom in parlamentom. Tako se bomo lahko soočili z izzivi, ki so povezani s trenutno situacijo. In zato, draga Elena, predlagam, da v bodoče, imamo vedno predstavnika sveta, ki bo navzoč na, naši, na sestankih našega odbora, odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Prosimo tudi, tako, bo, tako bi tudi naši predstavniki želeli sodelovati na ministerskem svetu, seveda na način, ki ga je treba še določiti. Veliko pričakujemo od švedskega predsedstva, veliko pričakujemo od tvojega predsedstva in od vloge, ki boš igrala v svetu. Mi danes se bomo s tabo soočili s temo skupne kmetijske politike po letu 2013 do leta 2020. Zlasti bomo govorili o konkurenčnosti kmetijstva in, eh, kmetijsk, in tudi um, konkurenčnosti prehrambene industrije ter ulogi žensk v, na podeželju. Zahvaljujem se tudi predstavnikom komisije, ki so tukaj med nami in takoj besedo predajam uh, eh, Eleni Espinozi, ki nam bo, uh, pokazala, uh, nam bo opisala svoj program. Hvala, da si z nami tukaj še enkrat imaš besedo. Izvolj. Gracias, señor presidente. Hvala, gospod predsedujoči gospod predsednik, gospe in gospodje. Danes sem tukaj pred vami, da bi vas obvestila glede delovnega progr programa na področju kmetijstva pod španskim predsedstvom. Ta semester, kot je povedal predsednik vašega odbora, karakterizirajo pomembne spremembe, institucionalne spremembe, pa še posebej tiste, ki parlamentu dajejo večjo ulogo pri odlo eh, sprejemanju odločitev na področju kmetijstva in na drugih področjih. Torej, tukaj bomo uporabljali postopek soodločanja. Vaša predsedstvo, naše predsedstvo, kot je povedal uh, gospod Zapatero, bo z veseljem tesno sodelovala s parlamentom. Seveda odločitve, ki jih bomo sprejemali, bodo bolj demokratične in legitimne, torej bodo bližje našim državljanom. Sedaj bi želeli definirati naše prednostne naloge v povezavi s kmetijstvom. Čim krajša bom skušala biti, zato da bi imeli čas in da bi se z vami pogovorili tudi o pomislikih in o mnenjih, ki nam jih bi morda želeli posredovati. Naše predsedstvo, v našem predsedstvu je kmetijstvo in prehrambena industrija strateškega pomena za Evropo. Glede na uh, pomen oskrbe z, z dobro hrano in, k, in prispevka k programu za vzdržno ekonomijo in glede na vlogo, ki jo ima, da je treba ohraniti okolje in se boriti proti uh, podnebne spremembe ter zaradi tega, ker je treba upoštevati in spoštovati milenijske cilje. E, torej, osredotočili se bomo na tri cilje. E, SKP po letu 2013, potem okrepitev konkurenčnosti e, kmetijstva in prehrambene industrije ter okrepitev e, žensk na, pod, vloge žensk na podeželju. Prihodnost SKP po letu 2013 je je pri, prednostna naloga za špansko predsedstvo. Zato, da bi Evropa lahko povečala uh, tržno usmerjeno gospodarstvo, ki bo bolj konkurenčno. Da bi to dosegli, moramo imeti kmetijsko, skupno kmetijsko politiko, ki bo močna. Evropska unija ne sme pozabiti na skupne politike, ki ustrezajo pogodbam, in ki so bile izvajene na ustrezen način. In kot sem povedala, ne sme pozabiti na skupne politike SKP, ki, na kateri temelji stabilnost kljub svojim težavam mora imeti na voljo dovolj sredstev. Samo tako bomo lahko nadaljevali in se prilagajali novim zahtevam, ki nam jih nalaga družba. Razprava o prihodnosti SKP ni nič novega. Ta razprava se je začela že pred zaključkom pogajanj o health checku. in podedovali smo teme prejšnjih predsedstev. Špensko, špansko predsedstvo bo razmišljalo o instrumentih za upravljanje s trgom in za obladovanje kriz. To so nujno potrebni instrumenti za prihodnost SKP. Med našimi prednostnimi nalogi bo druga eh, povečanje konkurenčnost eh, prehrambene industrije in kmetijstva. Mi želimo ohraniti investicije v eh, raziskave in razvoj, želimo povečati produktivnost in želimo odpreti našo industrijo novim mednarodnim trgom. Promocija naših eh, izdelkov v tretjih državah ter recipročnost zahtev glede varnosti, kakovosti in dobrobiti živali eh, evropske proizvodnje, Eh, v primerjavi z uvoznim blagom, tudi s tem se bomo ukvarjali. Med, med drugimi cilji našega predsedstva je tudi izboljšanje eh, eh, delovanja prehrambene verige, zato da bi okrepili pogajalsko moč različnih ravni. tem, izhajali bomo iz poročila komisije, treba je torej izboljšati konkurenčnost prehrambene verige. Potem pa prehrambena industrija. To je sektor, ki predstavlja 2 odstotka evropskega BDP-ja. In to je zelo pomemben pod, eh, podatek. 13,5 odstotka vseh eh, delovnih mest je pri eh, predelovalni industriji je v predvalni industriji v Evropi. Približno 3000 eh, podjetij se ukvarja s tem in nekateri so se boljše odzvali na krizo, bo, torej bolje kot eh, podjetja iz drugih eh, panog. In treba jim je pomagati, da po tej krizi, ko bomo, ko bomo presegli to krizo, da bodo ta podjetja še bolj konkurenčna. Da bodo odpirala nova delovna mesta in da bodo lahko tudi presegla pre, mej, meje Evropske unije in oskrbovala tretje države. Potem pa vloga žensk v, na podeželju, to je naša tretja prednostna naloga. torej imamo težave pri dostopu do tehnologije, več navzočnosti moških in malo žensk pri vodstvenih, eh, na vodstvenih eh, delovnih mestih. Menimo, da, potreb, da je potrebna pari politika enakopravnosti med obema spoloma za to, da tudi na podeželju in tega ne moremo doseči, če ženske ne sodelujejo. Ob koncu bi se želela omeniti še, bi želela omeniti še druge vidike, na katerih bomo delati, delali. Ti so nekoliko bolj omejeni, vendar pa bodo imeli velik vpliv na podeželje. To je nadaljevanje eh, pogajanj v STO, potem nadaljevanje poenostavitvi evropske zakonodaje, zlasti glede Eh, glede um, sektorja, mlečnega sektorja. Ravno tako se bomo ukvarjali s stanjem um, živali in s poskusi na živali. Upamo, da bomo to čimprej zaključili. Tako bomo nadaljevali delo, ki ga je začelo švedsko predsedstvo, eh, s katerim tesno sodelujemo. Kot boste videli, je, kot vidite, je pred nami semester poln izziv, upamo, da bo šlo za dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom in to bo najboljši način, da odgovorimo na pričakovanja eh, državljanom, državljanov za kmetijski sektor. Ponujam vam svoje sodelovanje, sodelovanje kot predsedujoča in seveda sodelovanje moje delovne ekipe. Gre za uh, timsko delo, ki, zaradi katerega bo Evropa močnejša in bližja državljanom. Držav, državljanom, ki. In ravno na kmetijstvu upajmo, da bomo skušali, da bomo dosegli kar največ. Hvala. Grazie. Elena Espinoza. Hvala, Elena Espinoza. Hvala za tvojo predstavitev. Močna SKP za. Um, torej za prihodnost in ne smemo pozabiti prejšnjih politik. O tem smo se že pogovarjali na zaslišanju, prejšnjega, zaslišanju novega komisarja pred nekaj dnevi. Konkurenčnost tukaj bi lahko rekla, da se, da rekel, da se to ujema z recipročnostjo in zelo smo zadovoljni, da spoštujemo pravila, ki veljajo v Evropi glede varne preskrbe s hrano, okolja, dobrobiti živali in tako dalje. Danes smo se ukvarjali z kmetijstvom in um, podnebnimi spremembami in mislimo, da morajo te iste pravila spoštovati tudi tiste države, ki izvažajo v Evropo. To je ključna tema, ki je seveda tesno povezana s konkurenčnostjo resničnostjo. Hvala za, uh, za to predstavitev in sedaj bi takoj začel za razpravo. Besedo predajem gospe Jegle. Elizabet, izvoli. Era negacija, la primera. Ok. Sí, muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias a la señora... García, hvala predsednik in hvala, gospa ministrica, da ste danes tukaj z nami in nam poročate o prednostnih naloge švedsk, eh, španskega predsedstva in o situaciji na kmetijsku. Ta situacija prinaša veliko možnosti, veliko tvegan in veliko perspektiv. Hm, kot je povedal naš predsednik Castro, pred nekaj časa smo, vi, smo eh, slišali tudi uh, besede komisa komisarja, zelo smo bili zadovoljni z njegovim pristopom, ki je zelo drugačno od uh, pristopa komisarke Fischer-Böll. In po našem mnenju so take spremembe uh, potrebne. Tukaj bi govorila o dveh stvarih. O sporazumih, sporazumih s tretjimi državami, med Evropsko unijo in s tretjimi državami in uh, zlasti sporazum z Marokom, uh, ki smo ga podpisali pred nekaj tedni. tudi če Evropska komisija je sprejela oziroma je skušala uh, ugoditi in uh, dovoliti neke koncesije, uh, Eh, kar, vedno, kar ni vedno take recipročnosti, vendar pa to ni, ne velja vedno za tretje države. Potem pa kvote ogra, ogra, ogrožajo proizvodnjo na jugu Evrope, zlasti v Španiji. Kot sami proizvajalci priznavajo, je to problematično in zanima me, kakšno je vaše stališče. Eh, mi, bo, mi nasprotujemo temu sporazumu in želimo braniti proizvodnjo v Evropo. Svet ima tukaj dve možnosti. Prvič, lahko izkoristi predsedstvo, izkuša spremeniti sporazum, druga možnost pa je, da se sprejmejo ukrepi, da bi zagotovili tako, da tudi tretje države eh, spoštujejo kvote, ki so zapisane v sporazumih. Vem, da je to težko delo, ampak je potrebno. Eh, Veliko krat smo videli, da tretje države ne spoštujejo pogoj, eh, pogojev, ki so bili podpisani z sporazumi. Druga tema, bodočnost SKP. vem, da obstaja dokument. In vemo, da je to odprt dokument. Nekaj pa me zelo skrbi. Nismo še uh, torej se ločili od možnosti sofinanciranja glede uh, eh, SKP po letu 2013. To pomeni, da damo prav tistim, ki hočejo renacionalizirati SKP. Včeraj sem se pogovarjal z, gospo, z gospodom SKP, ki pravi, da je francoska vlada proti temu in to je bolj uh, močno stališče bolj odločno stališče in potem na koncu, ali ima, bi lahko imeli pravo um, strategijo za gozdove v Evropi. Ta možnost obstaja. Danes smo veliko govorili o okolju, danes dopovdne in uh, bojim se, da bo to kot sporočilo, ki je bilo izdano glede suš, veliko lepih besed in nič konkretnega. Um, prihodnost SKP, vaš dokument, ne govori o zagotovilih za vstop. Mi kot uh, kmetijska organizacija smo eh, opazili, da bi bilo dobro, če bi to imeli, kaj ti potem bi zavarovalnice um, uh, si lahko, lahko prevzele te odgovornosti. STO ima to in tudi ZDA imajo tak način. Uh, kaj, kako pa je s temi vstopnimi garancijami pri SKP? Hvala. Sedaj pa gospa, uh, gospod Santoso. Hvala. Predsednik, hvala, gospa ministrica. Uh, Eh, zahvaljujem se vam, da ste danes tukaj. V imenu svoje politične skupine bi vam želel, želel eh, veliko uspeha v času vašega predsedovanja. Veliko pričakujemo od vas, zlasti redko se zgodi, da imamo med nami uh, ministra za okolje, ministr za okolje in kmetijstvo. To se ne zgodi pogosto. Španija, je torej prav zastavila to povezavo med dvema ministrstvama. In zaradi tega sem zelo zadovoljna s prednostnimi nalogami, ki ste nam jih pravkar povedali. Kaj ti vi branite močno SKP v Evropi? Eh, kmetijstvo in prehrana sta dva strateška sektorja. Eh, okolje in podnebne spremembe, kot smo mm, slišali danes do povdne, ko smo govorili o, o, o poročilu Le Folle torej danes do povdne. In kot, poudaril, kot smo poudarili, je treba v SKP v prihodnje uh, vključiti tudi podnebne spremembe konkretno in ne samo neke vrste špekulacijo. Veliko smo govorili o novih delovnih mestih, o zaposlitvi in to je pomemben dejavnik za to, da uh, lahko upravičimo SKP. In ravno v tem kontekstu bi želel zastaviti vprašanje. In pred nami je velik, velik izziv in hkrati velika možnost za naslednji dve leti, dokler ne bo zaključen reformni proces. Centralne vprašanje zagotovo bodo finančna sredstva, proračun, o tem ne bi želel govoriti tudi zato, ker ste pravkar povedali, da špansko predsedstvo meni, da mora SKP dobiti dovolj sredstev. Potem pa moramo braniti model SKP, ki si ga želim, želimo. In kar zadeva ta model, je najbolj sporna, eh, so ravno sporni kriteriji za neposredna plačila ki morajo biti ločeni in nepovezani z ostalim po letu 2013. In zato bi želela vedeti, kakšnega mnenja ste vi glede kriterijev, eh, da bi imeli bolj uravnoteženo SKP med različnimi eh, regijami, kmetijstvi in državami članicami. Sedaj pa George Lyon. Izvoli. Uh, uh, tudi jaz želim pozdraviti ministrico v naši eh, sredi. Pozdravljam tudi to, kar je povedala, zlasti v zvezi s tem, kar je rekla da, eh, o tem, da potrebujemo močno SKP in pa vzdržno kmetijstvo po celi Evropo. Dovolite mi, da se dotaknem enega ključnih vprašanj, ki jih je sama omenila. Eh, in sicer gre za to, da se zagotovi večja stabilnost na trgu trenutno eh, opažamo precejšno spremenljivo zlasti eh, v sektorju mleka. In eh, tudi, če govorimo samo o cenah, ali bi lahko, prosim, komentirali naslednje vprašanje? Ali se lahko česa naučimo iz mlečne krize in kakšne ukrepe boste sprejeli za to, da se bomo lahko soočili z kakšno drugo krizo, če do nje pride? Kakšne ukrepe boste sprejeli za to, da se bo komisija hitreje in učinkovitejše odzvala? Kajti eh, v zadnjem primeru so mnogi kritizirali komisijo. In kakšne vrste orodja imate predvidene za soočanje z bodočimi krizami na področju kmetijstva? Hvala lepa. Grazie, George. Martin Hosling, a te la parola. Martin Hoslin. Ja, Frau Ministerin, ich darf Sie auch. Gospa ministrica, naj vas tudi v imenu svoje politične skupine pozdravim. Želimo si dobrega sodelovanja z vami in mislim, da po vaših prvih nastopih lahko povem, da vsekakor podarjate prave stvari. Tisto, česar si želimo, je glede na to, da tudi kot odbor dobivamo drugačno vlogo, da bi intenzivneje sodelovali, da bi bili uh, polnopravno vključeni v procese odločanja in da ne bi bile nam odločitve samo naknadno predstavljene. Torej, želimo si boljše izmenjave informacij v prihodnje. Uh, Eh, omenili ste številne pomembne točke in glede ene vas vsekakor lahko podprem. Zahvaljujem se vam, da ste op, eh, opozorili na eh, pomembno vlogo kmetijstva, kar zadela delovna mesta. Morda o tem v zadnjih letih ni bilo dosti govora in ravno zdaj v času gospodarske krize moramo misliti tudi na to, da tega ne moremo nekako racionalizirati in da v nekaterih delih držav, nekaterih delih Evrope eh, kmetijstvo zaposluje veliko ljudi. Ravno tako je pomembno, da okrepimo vlogo žensk, kajti v vedno večji meri so prav ženske tiste, ki nase prevzemajo eh, delo in eh, do sedaj smo pogosto pozabljali na njihovo varnost. Kot poslansko skupino, glede na to, da smo se v zadnjega pol leta ukvarjali s krizo mleka. E, torej, nas zanima, ali imate na menu nesti kakšne nove ideje, tudi kar zadeva skupino na visoki ravni. Ali je uh, vprašanje tržne regulacije po 2014 za vas uh, e, posem nedotakljivo, ali ste pripravljeni o tem razpravljati. In pa še ena pomembna točka, ki je niste omenili. Uh, smo v letu biotske raznovrst in do zdaj ciljev, ki smo si jih sami zastavili, nismo dosegli. Kmetijstvo pa ima tukaj pomembno vlogo in zato me zanimate, kako nameravate to upoštevati v svojem prihodnjem delu. Pa še ena točka, morda lahko bolj konkretno poveste. Govoriti, govorili smo o tem, da je potrebno ponovno spostaviti eh, ravnovesje na trgu in okrepiti vlogo kmetovalcem. Ali imate glede tega kakšne konkretne predloge, kako bi se lahko tega lotili? Eh, mi kot eh, poslanska skupina imamo tudi avtorja poročila na to temo in. Vsekakor je eh, pomembno govoriti o tem, kako odpraviti neravnovesje na trgu in tukaj nas zanima, kakšni so vaši predlogi. Pa še zadnje vprašanje. STO, v kolikšni meri se strinjate s predstavami novega komisarja, da eh, je eh, stališče Evropske unije na zadnji točki in da ne bomo nikjer več popuščali. Hvala. Hvala, Martin. In sedaj po predstavnikih skupin, gospa Elizabet Jegle. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa predsednica sveta. Dobrodošli tukaj v našem odboru in najlepša hvala za predstavitev vaših prednostnih nalog. V svetu ste predstavili podobne ideje in vse, kar sem do sedaj slišala od vas in vse, kar vemo o novem komisarju za kmetijstvo, eh, kaže na to, da boste, eh, boste predstavljala dobro ekipo in če boste uspela dobro sodelovati, mislim, da si lahko obetamo marsikaj dobrega v naslednjega pol leta. In vsekakor vas prosim, da se tudi vi zauzemate tukaj za tesno sodelovanje. Eh, sama bi se lotila predvsem teme žensk na podeželju. Zelo me veseli, da ste to temo izbrali za eno od vaših prednostnih nalog, vendar pa mislim, da tukaj ne smemo govoriti samo o ženskah, ki delajo v kmetijskih obratih, ampak da moramo gledati na podeželje kot celoto in da se moramo ukvarjati tudi s tem, kako sploh mladim ženskam dati možnost eh, poleg samega kmetijstva, morda tudi v turizmu ali pa na drugih področjih. Eh, ponuditi potencijalna delovna mesta. In pa še konkretna tema, pristojna sem za direktivo o poskusih na živalih v tem odboru. Omenili ste to direktivo kot eno izmed eh, vaših tem. Uspeli smo doseči dogovor med političnimi eh, skupinami, pa tudi s švedskim predsedstvom sveta. In zanima me, kako vi gledate na ta naš dogovor glede eh, Eh, te točke in kako lahko tukaj napredujemo in čim hitreje zaključimo to poglavje. Hvala. Hvala, Elizabet. Sedaj, eh, spoštovana eh, gospa Perez, najlepša hvala. Gospod predsedojoči, gospa ministrica, dovolite mi, da se tudi jaz pridružim vsem tistim, ki so se vam že zahvalili za to, ker ste predstavili prednostne naloge v tem odboru. Sedaj v bistvu razpravljamo o prihodnosti skupne kmetijske politike. O tem razpravljamo že nekaj časa in mislim, da nas v parlamentu to področje vse zanima in da si želimo kot parlament imeti vodilno vlogo, tako kot to določa Lizbonska pogodba. Želimo so odločati pri teh vprašanjih in močnejšo vlogo moramo igrati tudi pri koordinaciji dela med institucijami. V svoji predstavitvi ste omenili, da je kmetijstvo strateški sektor in zato je zelo pomembno, da sedaj to poudarimo. Eh, zaradi vseh tistih, ki bi otegnili podvomiti o strateške pomembnosti tega sektorja. Je ključnega pomena za vse eh, področja, povezan je tudi z podnebnimi spremembami, z varno, skrbno eh, shrano. To so temeljna vprašanja, ki jih moramo imeti pred očmi in pred očmi moramo imeti tudi delo, ki poteka na kmetijah, kaj se dela tudi za podeželsko prebivalstvo. Več projektov obstaja, zato ker se mnogo kje soočalo tudi z problemom odhajanja ljudi. In zato potrebujemo take eh, programe, takšne projekte, ki bodo ljudem omogočili, da še naprej živijo na podeželju. Še nekaj besed o prednostnih nalogah, ki ste jih omenili. Kako se nameravati lotiti reforme SKP med leti 2014-2020. Razprava eh, teče o tem, tudi v Evropskem parlamentu smo o tem razpravljali tudi pri eh, zaslišanjih. Kakšne ukrepe nameravate sprejeti za to, da bi povečali konkurenčnost kmetijstva? In še zadnje vprašanje. Naj se vrnem na vprašanje vloge žensk na podeželju. To je bistvena prioriteta. Ukrepi, ki so že bili sprejeti na ravni španskega predsedstva, že kažejo na to, da moramo še zelo veliko narediti na tem področju. Ženske so vedno delale v kmetijstvo, vendar pa je njihovo delo prepogosto bilo neopaženo. In to je zelo pomembno vprašanje. Sedaj pa gospod podpredsednik Nikolesku. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc, doamne ministru, pentru prezența dumneavoastră. Najlepša hvala, gospod predsedajoči, hvala, gospa ministrica, za hvala, ker ste prišli in želim vam veliko sreče v naslednjih šestih mesecih. Tako kot eh, kolegi pred menoj želim tudi jaz prositi ministrico, naj nam pove nekoliko več o ukrepih in pobudah po, eh, po, za ženske na podeželju. V eh, Romuniji je skoraj polovica ljudi, ki živijo na eh, podeželju žensk. Omenili ste problem staranja kmečkega prebivalstva. Ali ima švedsko predsedstvo uh, namen sprejeti kakšne ukrepe za podporo mladim kmetom? Martinec. Hvala Nikolesku. Martinec. Gracias, Ministra, el, la es que... Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Prednostne naloge, ki ste jih navedli, gospa ministrica, so naloge, ki zaslužijo vso našo podporo so tudi v skladu s politikami, ki jih mi razvijamo v naši državi. Mi se dejansko lahko identificiramo s temi eh, prednostnimi nalogami. Imam nekaj vprašanj. Prvo vprašanje se nanaša na to, kar je prej vprašala kolegica Perez. Menim, da lahko rečem, da se v celoti strinjamo s tem, kar ste povedali v svoji predstaviti. Nespremljivo je, da bi zmanjševali proračun oziroma obseg financiranja SKP. Kako pa naj to uskladimo z zavezami, ki smo jih sprejeli? Namreč, eh, da bi še druge eh, politike prenesli na raven skupnosti, kajti ne želimo, da bi skupna kmetijska politika bila edina skupna politika. E, želimo doseči napredek, vendar kako naj to naredimo z e, manj sredstvi? Moramo začeti razmišljati ali o sofinanciranju ali pa o povečanju proračuna za SKP. To pa bo verjetno težko doseči, vendar je neobhodno potrebno, če želimo zgraditi takšno Evropo, kot jo predvideva Lizbonska pogodba. Moramo eh, vedeti tudi, da obstaja predvsej močnih sektorjev, ki si že ki trdijo, da je eh, delež proračuna namenjen SKP-ju prevelik. Vendar pa ti sektori na nas ne smejo vplivati, ne na nas v parlamentu, ne eh, kje druge, ne smejo vplivati na nobeno drugo institucijo. Dovolite mi še komentar o nečem, kar mene zelo zanima, to pa je humanitarna pomoč. Ko govorimo o sporazumih, eh, ki so bili podpisani z Marokom in drugimi državami, moramo točno vedeti, kakšna pravila igre veljajo. Sporazumov ne spreminjamo, ampak jih ratificiramo ali jih pa ne ratificiramo. Ne moremo govoriti o spreminjanju nečesa, česar se ne da spremeniti. Zato je pri razpravi o teh vprašanjih zelo nevarno, da postanemo nekoliko prepovršni. kvote so nujne, kvote proizvodov, ki se uvažajo iz tretjih držav. Recimo, ne moremo izbirati med paradižniki in pa čips eh, in pa, eh, in pa celimi eh, čovni priseljencev, ki prihajajo na naše obale. Moramo se odločiti, kaj želimo doseči. moramo vedeti in se zavedati, da smo akteri na globaliziranem svetu. Če govorimo o tem, da so e, evropska mesta ogrožena zaradi uvoza e, maroških proizvodov, potem moramo vedeti, da tu gre za resne stvari. Prepričan sem, da boste Eh, znali odgovoriti na ta vprašanja, da bojo eh, da bodo po teh vprašanjih stvari dosti bolj jasne, tudi eh, da boste odgovorili na vprašanje kolegice Zapatero. In mislim, da ne smemo pozabiti žensk v kmetijstvo. Hvala lepa. Gospod Anjo, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči tri stvari. Sami ste to omenjali, takrat, ko je ministrica eh, nehala govoriti in srce omenjali recipročnost pri trgovinskih ureditvah in eh, s tem se boste soočali čez dve leti. Takrat bosta Italija in Španija v situaciji, ko eh, proizvajalci ne bodo več mogli proizvajati jajc eh, v kletkah. In jajca se bodo uvažala iz Ukrajine in Indije. Kako stvari sedijo, stojijo sedaj? v zvezi z STO. Sedaj ne smemo prepovedati uvoza nekega blaga samo zaradi met določene metode proizvodne. In to se mi zdi veliki ziv, me zanima, kaj boste vi tu naredili. Drugo vprašanje se nanaša na vlogo žensk v kmetijstvo. E, to je ali želja Ali pa boste dali tudi nekaj denarja na mizo in uh, s tem spodbudili za, uh, delo uh, dajalce, da bojo zaposlili več žensk? Ali pa boste namesto tega uporabili palico? Uh, ali boste uporabili mogoče direktive ali uredbe? Na splošno je kar precej žensk zaposlenih v uh, perotninarstvo, v mlekarstvo in tako naprej. Uh, Ampak eh, eno področje, kjer pa, kjer pa žensk ni, je pa področje traktorjev. Med vozniki traktorjev žensk ni. Ali boste ženske prisilili k temu, da bodo sedele na traktorju? Potem pa še ta grozna beseda podnebne spremembe. Ali me lahko zagotovite, da bodo vse odločitve izhajale iz ustrezne ocene, ki jo bodo upravili znanstveniki oziroma kolegi? Gospod Lefol, Stefan Lefol. Si. <clears throat> Pa facilno intervenire prej, mislim. E, eh, ni e, lahko govoriti po tem, kar smo ravno kar slišali. Lahko si človek predstavlja, kako stvari reči. Jaz se celoti podpir, podpiram cilje v zvezi z mestom žensk v kmetijstvu in to Eh, je cilj španskega predsedstva, mislim, da tu ne gre samo za vlogo žensk eh, v kmetijstvu in podeželju, ampak to podpiramo. Ravno tako podpiram vse cilje, ki so določeni na področju predelovalne industrije v Evropi. Tu moramo upoštevati to dimenzijo, kaj te tu gre za vprašanje delovnih mest. Ravno tako se strinjam s tem, da je kmetijska politika istočasno tudi prehramna politika. To je zelo pomembno. Bom pa dodal eh, element. Vi ste ministrica za eh, kmetijstvo in ministrica za okolje. Poslušal sem vas, ko ste govorili v Saragosi, ampak takrat ste govorili kot eh, okoljska ministrica. Torej, želim govoriti o okoljski dimenziji. Politika mora biti kmetijska, prehramna, ampak v prihodne mora ta politika vsebovati tudi okoljsko dimenzijo. In zato je moje vprašanje naslednje, ali se strinjate s tem, kar sem ravno kar povedal. Druga točka pa se nanaša na razpravo o novi SKP. Ali se bo špansko predsedstvo odeležilo te razprave o velikih usmeritvah? Eh, verjetno bo komisija predlagala te usmeritve za obdobje po letu 2013. In eh, ali eh, razmišljate o nekoliko drugačni kmetijski politiki po letu 2013 v primerjavi s tem, kar je zdaj? Tukaj sem prebral cilje ministerstva in zdi se mi, da je ministerstvo mogoče nekoliko manj zainteresirano za uh, reorganizacijo drugega in tretjega sebra. Skratka, strinjam pa se z vašimi cilji in v celoti podpiram vaše predsedovanje in tudi tisto, kar boste še predlagali za naslednje mesece. Hvala, Stefan. Še sedem govorcev imam na svoji seznamu. In če bomo kratki, potem bo Elena lahko govori, odgovorila naše vprašanje. Žuze Bove. Euh. Dobar dan, gospa ministrica. Imam tri vprašanja, ki vam jih želim zastaviti. Prvo vprašanje je konjunkturne narave, se pravi, nanaša se na današnjo situacijo v Grčiji. Zelo dobro veste, da je danes v Grčiji prišlo do zelo močne mobilizacije kmetov. Tisoči kmetov eh, so na cestah, eh, blokade obstajajo tudi na meji, zato ker so se grški kmetje znašli v zelo težki situaciji, pa tudi drugim se lahko to pripeti. Eh, ali ste že sedaj v imenu sveta eh, sprejeli odločitev, da bi posredovali zaradi te situacije grških kmetov in če ste se tako odločili, kaj točno nameravate narediti. Drugo vprašanje pa je takšno. Komisija je že večkrat ob koncu leta 2008 tudi komisija povedala, da je del v dodani eh, vrednosti eh, kmetijskih proizvodov, ki jo dobijo kmetje, iz eh, leta 95, kjer je predstavljala 31 odstotkov, danes pa predstavlja ta dele samo 24 odstotkov. To so številke, ki jih je izračunal odbor za kmetijstvo, kar pomeni, da eh, dobivajo kmetje vedno manj denarja in ta dodana vrednost oziroma eh, ta dobiček gre eh, v industrijo oziroma k trgovcem. Ali se boste danes ukvarjali tudi s tem oziroma v prihodnje in kako se boste lotili tega? Tretje vprašanje, tako kot je rekel kolega Hausling. Leto 2010 je leto biotske raznolikosti. O biotski raznolikosti smo govorili že nasplošno. Jaz bi pa želel govoriti konkretno o biotski raznolikosti v kmetijstvu. Na eh, evropski ravni zlasti pa v Španiji imamo problem. Namreč, eh, bio kmet, e, eh, kmetovalci nimajo praktično možnosti e, gojiti, e, pridelovati koruze, ne da bi bila ta kontaminirana e, od e, genetsko spremenjenih organov. Kako to nameravate narediti? Nekatere države so sprejele GSO-je, ampak tudi tiste, ki jih niso, so kontaminirane. In mislim, da bi leto 2010 lahko bilo leto, e, kako bi zagotovili spoštovanje tistim, ki svojih pol ne želijo videti kontaminirane. Hvala. Najlepša hvala, tudi sam se želim zahvaliti ministrici za njeno predstavitev prioritet in pa ciljev španskega predsedstva. Dovolite mi, da nadaljujem na točki, kjer eh, se je gospod Bove ustavil. Mislim, da je to bil, bil zelo dober opis situacije v Grčiji. Kmetje so šli na ceste, ustavili so promet in ne gre samo za našo državo, gre tudi za mejna področja z Bolgarijo. To je jasen znak, da so kmetje obupani v Grčiji in druge. Obupani zaradi posledic SKP-ja. Jaz sem uh, sicer član skupine Evropske ljudske stranke, ampak meni se zdi, da je ta model slab za proizvodno in je slab za potrošnike. Kdo pa ima koristi od SKP? Multinacionalke, uh, velika predelovalna podjetja, ogromna podjetja in tudi mednarodni deli prehramne verige. To so velike eh, multinacionalke v distribuciji hrane. Sedaj je vprašanje za špansko predsedstvo. Ali nameravate vzpostaviti določene podporne mehanizme? Govorim o različnih kmetijskih trgih in proizvodih. Imamo tržne podpore v mlečnem sektorju. Eh, te oblike podpor so bile upravičene. Ali lahko pričakujemo takšne oblike pomoči in podpore tudi druge v eh, kmetijski proizvodnji, recimo pri skladiščenju, pri intervencijskih odkupih? Drugič, ali Uh, špansko uh, predsedstvo pričakuje povsem novo politiko po letu 2013. Razprava bo prav gotovo zelo težka v času vašega predsedovanja o bodoči usmeritvi SKP, se pravi o usmeritvah SKP po letu 2013. In v tem kontekstu, krok iz dohe, ali mislite, da je Evropska unija dovolj naredila da je do, dovolj jasno predstavila svoja stališča. Proces pogajanj je že zelo dolg. Ali gre, gremo lahko še dlje ali bo sedaj treba dati komisiji mogoče novi mandat? Kajte komisija je tista, ki se bo morala pogajati. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod, gospa Kanjete. Eh, Ministr Skunze, eh, Paldies par ļoti skaidro spāņu. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vam za zelo lepo predstavitev teh eh, prioritet. Prihajam iz Latvije. Gospodarska kriza je Latvijo zelo prizadela. V zelo kratkem času je pol milijarde evrov eh, bilo eh, odozetih iz proračuna. Eh, Torej, za toliko smo morali zmanjšati proračun in to je zelo negativno vplivalo na kmetijstvo, tudi na kmete. Sedaj kmetje v Latviji dobivajo šestkrat manj neposredne pomoči, kot pa kmetje, ki neposredno pomoč dobivajo v državah članicah, v starih državah članicah. Zato imam prošnjo za špansko predsedstvo. V času vašega predsedovanja bo prišlo do prve resne razprave o reformi SKP in o tem, v katero smer naj se razvija SKP. Meni se zdi, da bi bilo zelo pomembno govoriti tudi o pravični porazdelitvi neposrednih plačil. Sedaj imamo kriterije in parametre, ki bi lahko zagotavljali enake pogoje za vse kmete v EU. Potem je pa tu še eno vprašanje, na katerega vas želim opozoriti. To je pa vprašanje, kako in v kolikšni meri se bo Evropski parlament vključeval v razprave in odločanje o SKP. Uh, E, ni ravno dosti časa preteklo od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. To pa pomeni, da bo špansko predsedstvo moralo biti zelo inovativno in domiselno pri eh, uveljavitvi eh, določb o soodločanju. Člani parlamenta so blizu prebivalcem EU, zato morajo e, eh, tudi drugi naša mnenja upoštevati. Veliko smo, razpra e, smo razpravljali tudi o stebrih kmetijske politike. Govori se po hodnikih, da bo treba sklad za razvoj podeželja prerasporediti za regionalne eh, ovojnice. In mene zanima, kaj si vi mislite o tem. Hvala. Gospod Segereski. Pani minister, rolnictwo europejskie jest. Najlepša hvala. Gospa ministrica, evropsko kmetijstvo je zelo raznoliko. Imamo različne velikosti kmetijskih obratov, od majhnih do velikih, odvisno od tega, ali gledate bolj proti severu ali bolj proti jugu. Imamo kmetije v e, nižinah, v gorih, imamo pa enotno Eh, kmetijsko politiko. Zdaj se lotevamo zdravstvenega pregleda. Kako mislite, da bomo nadaljevali po letu 2013, glede na to, kaj bo išlo iz pregleda? Gospod Berlato. Iskreno dobrodošlico želim izreči ministrici Espinoza. Kako se ne bi strenjali z vašimi prednostnimi nalogi, nalogami? bistvene so za vaše dejavnosti in za dejavnosti španskega predsedstva v tem semestru. Zlasti, kar zadeva pomembno trdi, trditev in to je, da je kmetijski sektor strateškega pomena. Veliko smo govorili o multifunkcionalnosti kmetijskih podjetij in mislim, da je pomembno to, da kmetovalec ni nima vloge vrt, vrtnarja, ampak predvsem pro, kot proizvajalca hrane. Biotska raznolikost, to je leto biotske raznolikosti. Ali se vam, gospa ministrica, ne zdi, da je napočil trenutek, da bi znova pregledali direktivo o biotski raznolikosti oziroma direktiva o ptičih, ki ima priloge, ki so starejše od 30 let, gre za direktivo, ki je bila sprejeta, ko je bilo malo, ko je Evropska unija mala, imela malo članic, sedaj pa Evropska unija ima 27 članic in morda bi morali pogledati vse priloge in jih posodobiti, tako da bi zagotovili nove instrumente in da bi bolje ščitili tudi našo fauno, ne samo naše okolje na splošno. Pomembno vprašanje, Med svojimi prednostnimi nalogami ste poudarili vprašanje ženskega dela. Torej želite si, da bi več, da bi torej poudarili delo žensk. Evropska komisija je določila izbris uh, tobačnega sektorja v Evropi in o tem bomo govorili kasneje. Kajti slišali bomo poročilo in govorili bomo o učinkovitosti o učinkih izvajanja evropske zakonodaje. In v tej študiji na 15. strani je jasno videti, da če bi začeli izvajati to politiko, nesrečno politiko komisije, kar zadeva tobak, bi to imelo negativne posledice na zaposlovanje. In kot dobro veste, večina eh, tistih, ki so zaposleni v tobačni industriji, so ženske. In torej, namesto, da bi se uh, ukvarjali z novimi delovnimi mesti, bi se morali ukvarjati z ohranjenjem tistih delovnih mest, ki jih že imamo in ki. Ki, torej, ki ima že delovna mesta in zagotavlja pomemben dohodek, eh, eh, ekonomski dohodek. Torej, kakšno je vaše stališče glede teh predlogov komisiji? Predloge, in tukaj bom zaključil, ki jih je štirikrat zavrnil Evropski parlament, ki je z veliko večino poudaril željo um, vseh političnih skupin, da ne smemo uničiti tobačnega sektorja, ampak da kot mora imeti dostojanstveno prihodnost uh, do leta 2013 in uh, tudi potem. Torej, kakšno je vaše mnenje glede tega? Hvala, gospod Berlato. Seveda se moramo strinjati, sedaj pa meš Mišel Dontan. Merci, Najlepša hvala, gospa ministrica. Najlepša hvala eh, za to, ker ste nam eh, predstavili svoje prioritete. Ne bom vam skrivala, da sem zadovoljna, ko slišim, da postaja kmetijstvo ponovno eh, prioriteta predsedstva. To se nam zdi zelo dober znak. Pred seboj imate precej težkih srečanj zlasti za STO. V naslednjih petih mesecih bomo lahko eh, končno prišli, upam, do dogovora. Kako nameravate braniti določene dosjeje, ki so eh, naša prioriteta? To so eh, dos dosjeji o zdravstvu, o eh, varstvu eh, in zaščiti živali ter o dobrobiti živali eh, in tudi o eh, poreklu delle Sedaj pa še zadnji govorec od sedemnajstih govorcev, to je Cortés Lastra. Senjora ministra Espinosa, bienvenida, es un placer. Gospa ministrica, dobrodošli in najlepša hvala, da ste danes spregovorili pred nami. Po mojem mnenju je vaša politika zelo dobro premišljena, ima pa konkretno vprašanje kakšno je vaše mnenje, kar zadeva skupno kmetijsko politiko, ki vključuje tudi dobro upravljanje trgov. Hvala, Elena. In sedaj po vseh teh vprašanjih eh, te prosim, da odgovoriš. Vnaprej se ti zahvaljujem za vse odgovore in zagotovila, ki nam jih boš podala. Elena, imaš besedo. Gracias de nuevo, presidente. Intentaré responder Najlepša hvala, gospod predsednik. Poskušala bom odgovoriti na vsa vprašanja, ki so mi bila zastavljena. Vendar pa bom, glede na to, da je čas omejen, eh, na nekatera vprašanja tudi pisno odgovorila. Naj se najprej odzovem na eh, tisto, kar ste me spraševali in tukaj bom šla po takem vrstnem redu, kot ste vi zastavljeni vprašanja. Prva govornica je spraševala o sporazumu med Evropsko unijo in Marokom, najprej na splošno, potem pa je spraševala še nekaj eh, bolj konkretnih zadev. Naj vas opomnim, da gre tukaj za revizijo eh, kmetijskega protokola sporazuma z Marokom in da to izhaja še iz barcelonskega procesa. Tam je bilo sprejeto, da se vzpostavi prostotrgovinsko območje do leta 2010. Tega roka seveda zdaj ne bomo več uresničili. Eh, In na vrhu v Barceloni leta 2005 eh, je ta proces dobil nov zagon. Komisija je sprejela eh, pogajalski mandat in to je tisti splošni kontekst, v katerem se tukaj gibljamo. Eh, potem pa so tukaj še ved, seveda še različne faze, kar se odraža tudi pri pogajanjih. Tukaj so bile jasne zahteve posameznih sredozemskih držav, da se vključijo posebne klauzule, kjer se upoštevajo občutljivi eh, proizvodi, sploh če se eh, ta proizvodnja sezonsko pokriva z proizvodnjo v Maroku. V novem sporazumu so kot občutljivi uvrščeni vsi proizvodi, ki so najbolj uh, sporni in vzpostavljeni so bili uh, posebni mehanizmi, ki preprečujejo, da bi prišlo do izkrivljanja trga v Evropski uniji. Še en vidik, ki ga moramo upoštevati, je sledeči. Kadar govorimo o tovrstnih sporazumih, pogosto mislimo samo na to, kaj lahko tretje države proizvajajo in kaj prihaja na evropski trg pri tem pa pozabljamo, da imamo pri tem sporazumu možnost tudi, da mi kot evropejci izvažamo na trge teh tretjih držav. V večini primerov gre tukaj za predelane proizvode. In to so proizvodi, za katere v sredozemskem območju obstaja dober trg. Torej, govora je v veliki meri o predelanih proizvodih, pa tudi o kmetijskih proizvodih in nepredelanih proizvodih iz živinoreje. V Evropski uniji obstajajo določeni proizvajalci, ki svoje proizvode dobro proizvajajo v Maroku. Seveda mi je jasno, da se moramo v Evropski uniji prizadevati za to, da obstajajo nadzorni mehanizmi in da se sporazum spoštuje. Vendar pa nažalost to v tem trenutku ne obstaja. E, ti sporazumi so zelo kompleksni in to pogosto pripelje do tega, da se roki vedno znova predstavljajo v prihodnost in da se določene napovedi nikdar ne uresničijo. Komisija se zaveda teh razmer in že nekaj mesecev delamo na tem, da bi ponudili določene mehanizme, ki bodo omogočili nadzor tako nad uvozom kot na izvozom, kajti nujno je, da tukaj upoštevamo obe plati. E, torej trgovino med Evropsko unijo in tretjimi državami in tudi trgovino v nasprotni smeri. Tak je torej splošni okvir in uh, tak okvir je pač tudi špansko predsedstvo uh, podedovalo od uh, predhodnikov. Zdaj bo vse skupaj šlo na ministerski svet in vse skupaj bo prišlo tudi pred parlament, kot nam je potrdila komisija bo uh, vse skupaj stopilo veljavo šele po koncu španskega predsedstva. Ampak, kot rečeno, časovnica je bila predvidena že preden smo mi prevzeli predsedovanje. Vsekakor pa se zauzemamo za boljše uh, mehanizme nadzora, če ne bo to uspelo nam, pa upamo, da bo to uspelo predsedovanje, ki pridejo za nami. Gospa Edlanska govorili ste o SKP in naj še enkrat povdarim, da je za špansko predsedstvo prihodnost skupne kmetijske politike izredno pomembna. To se odraža tudi v dokumentih, ki jih pripravljamo in eh, v stališčih, ki smo jih eh, zauzeli do dela, ki poteka v svetu. Želimo pa si tukaj odprte razprave, želimo si razprave, ki bo sprožila nove ideje in ki bo vsebovala tudi vse tisto, eh, kar eh, si države članice želijo v Evropski uniji. Kajti za zaključek ne želimo uh, Eh, vsega skupaj zaključiti z dokumentom, kjer ne bodo omenjene najpomembnejše teme, naprimer sofinanciranje, zagotavljanje dohodka. Eh, vse to mora biti tudi predmet razprave. Kar pa zadeva špansko stališče, pa mislim, da vam je to znano do vseh podrobnosti tukaj tudi sama nisem kot španska ministrica, ampak sem tukaj kot predstavnica sveta in tega se bom tudi držala. Ampak vendarle, naj vam povem, kakšne so španske izkušnje. Že več kot 30 let eh, Španija pozna kmetijska zavarovanja, jamstva in eh, ta veljajo na mednarodni ravni za najbolj napredna, tudi v primerjavi z drugimi državami. In To pomeni, da eh, lahko svoje izkušnje damo na voljo drugim državam. To se je že dogajalo in države lahko preverijo, ali eh, lahko prevzamejo naš model ali pa lahko podobne strukture uvedejo tudi v svojih državah. To bi naprimer lahko bil eden od instrumentov, ki bi prišli v poštev, kar zadeva nadzor nad trgom to je en koristen inštrument, obstajajo pa tudi še drugi in o tem bo nedvomno govora na naslednjem ministerskem svetu februarja. Na vsak način naj povem, da se nam eh, v okviru predsedstva zdi nujno, da glede na eh, nihanja na trgu vzpostavimo določene nadzorne organizacije eh, mehanizme, ki bodo del skupne kmetijske politike tudi po letu 2013. Ne vem, morda je to kratek eh, ekskurs od teme, ampak vendarle je nujno, da to povem, da se bomo dobro razumeli. Pomislite na obdobje pred tremi leti iz različnih razlogov, zaradi slabih klimatskih pogojev, zaradi špekulacij na določenih trgih in še določenih drugih razlogov je prišlo do tega, da so cene živil zelo na hitro poskočile in to v vseh vidikih. E, eh, naprimer cene za e, živila za prehrano, e, tudi cene e, derivatov so narasle. E, Narasle so cene žitaric na mednarodnih trgih, cene nafte, kar je pomembno tudi za cene gnojil in tako dalje. Skratka, vse surovine so se na hitro podražile. In v tistem času na, smo bili zelo zaskrbljeni, ravno zato, ker so cene teh surovin tako ključne za cene živil. Ampak vendarle smo ugotavljali, da prihaja pom do pomankanja pri določenih proizvodih in to celo izven Evrope. Zdaj se zdi, da se je vse skupaj umirilo in kaj se je zgodilo, prizadela nas je mednarodna kriza. In najbolj nas skrbi, kako zagotoviti kmetovalcem, pravično plačilo? Kako torej zagotoviti, da bo vsakdo v proizvodni verigi eh, dobil ustrezno nadomestilo za svoj prispevek k temu proizvodu? Tukaj pravzaprav govorimo o zelo kratkem obdobju, vse to se je odvilo v nekaj letih. Govorimo pa o dveh eh, položajih, dveh situacijah, ki sta pravzaprav na povsem nasprotnih poljih. Seveda pa si želimo, da bi Evropa zaradi tega kar najmanj trpela. Želimo si nekega mehanizma, ki nam bo zagotavljal določeno mero stabilnosti in ki bo omilil eh, ta velika nihanja, ki pli, vplivajo na vse, na kmetovalce, na eh, živinorejce, na potrošnike. In to velja v dobrem in v slabem. Morda bom imela še kasneje priložnost o tem bolj podrobno spregovoriti. Gospa Fernandez je govorila o gozdarski politiki. Mislim, da je to vprašanje omenil tudi nekdo drug. In o tem bom še spregovorila. Gospod Kapolaš Santos. Omenili ste različne vidike, najprej kar zadeva zaposlovanje. Tukaj eh, naj vam nasplošno odgovorim, da če se lotimo analiz, eh, tega, kar se je dogajalo v času gospodarske krize in če analiziramo, kakšen učinek je imela ta kriza na kmetijstvo in predvsem na živino rejo, eh, pridemo do zaključka, da v kontekstu Evropske unije in v državah članicah določeni kmetijski sektori pravzaprav niso čutili krize, vsaj ne kar zadeva zaposlovanje. Eh, zaposlenost je v nekaterih sektorjih celo narasla. Vendar pa, če natančno primerjamo številke, vidimo, da je v večini držav članic tako, da kmetijski sektor in eh, sektor živinoreje dobivata eh, presežke iz eh, drugih vej. Ta analiza je pomembna tudi zato, Eh, ker ugotavljamo, da očitno kmetijski sektor se zna bolje odzivati na krize kot eh, številni drugi. In um, to je pomembno tudi, kar zadeva uresničevanje določenih ciljev, ki smo si jih zastavili. Če govorimo o Evropski uniji, ne govorimo samo o 27 državah članicah. Kajti skupna kmetijska politika mora upoštevati specifične eh, zahteve vseh držav članic. Potrebujemo politiko, ki bo pravična. Potrebujemo skupno kmetijsko politiko, ki se bo odzivala na specifične značilnosti posameznih držav. Še nekdo od poslancev je postavil podobno vprašanje. Mislim, da je bil to gospod Sikerski. Govoril je o diverzificirani eh, kmetijski politiki in o kmetijstvu, ki uh, vključuje različne velikosti obratov in uh, to je velika prednost evropske politike. Če si še naprej želimo enotne, torej skupne kmetijske politike, mora ta politika preko subsidijarnosti eh, dopuščati državam članicam nekaj manevrskega prostora, da se odzivajo na eh, svojo, eh, svoje specifične razmere. Kmetovanje v gorah je seveda drugačno od kmetovanja po nižinah. Ravno tako obstajajo znotraj Evropske unije različni klimatski pasovi, ampak to bogatstvo, ta raznolikost obstaja in moramo jo kar najbolje izkoristiti, kajti tukaj govorimo o največjem pot potrošniškem trgu, kar e, sploh obstajajo. Nimamo vsi enakega okusa, ni posod. Eh, popraševanje po določenih proizvodih enako in tudi naše kulinarične tradicijo, tradicije so različne. To je del našega bogatstva in skupna kmetijska politika želi to bogatstvo ohraniti z diferencirano proizvodnjo, ampak vendarle mora ostati pravična in uravnovešena. Tukaj se lahko samo strenjam z gospodom Kapola Santosom. Potem je bilo govora o nihanju cen na trgu mleka. Tu gre za eno najbolj občutljivih vej živinoreje. Zakaj? Zato, ker obstajajo drugi sektori, kjer je življenjski ciklus daljši. Pri mleku pa je potrebno proizvod zaužiti, dokler je še svež in vsi vedo, da to pomeni, da se morajo proizvajalci še toliko bolj truditi. Eh, poleg tega pa tukaj obstaja nadzor kakovosti, nadzor varnosti, eh, ki zahteva najvišje standarde. vendar pa krave potrebujejo kar nekaj mesecev, da dosežejo eh, starost, v kateri lahko zagotavljajo določeno kakovost mleka. In eh, tukaj obstajata dva ekstrema. Nemogoče je povsem uskladiti povpraševanje in ponudbo. To nam ne bi nikdar uspelo, ravno eh, zato, ker živina pač ima svoj lasten življenjski ciklus in zaradi tega so stvari bolj zapletene. Eh, in teže se je prilagajati določenim spremembam pri cenah ali spremembam pri povpraševanju. To nas je pripeljalo do tega, da v eh, skupini na visoki ravni, ki se zdaj vzpostavlja oziroma eh, o kateri se zdaj razmišlja, je veliko govora o specifičnem sektorju, torej o sektorju mleka. rezultati so bili predstavljeni tudi ministerskemu svetu in za naše predsedstvo je to ena od prednostnih nalog. Posebej je potrebno namenjati veliko pozornosti tistim poročilom, ki govorijo o razvoju trga. In eh, z vsemi temi dokumenti se upravljamo ukvarja tudi skupina na visoki ravni, zato da bi pripravila oziroma izdelala perspektive in strategije na dolgi rok. Predvsem je to pomembno tudi zato, da se bomo česa naučili iz krize. Potrebni pa so tudi drugi instrumenti. Imamo instrumenti za upravljanje trga, ki sem jih že omenila. Rada pa bi vam podala primerjavo. morda si radi ogledamo kakšno žonglersko točko, ampak eh, če eh, želimo eh, uživati v tej prestavi, ki vključuje tudi določeno tveganje, potrebujemo tudi varnostno mrežo, zato da če kateremu od žonglerjev spotakne, da ne pride do poškodb in enako velja tudi za Um, sektor mleka in za kmetijstvo. Potrebujemo varnostno mrežo, ki nas zaščiti uh, pred določenim tveganjem. Torej, tudi če kateremu od kmetov spodrsne, mora imeti varnostno mrežo, ki ga ujame, zato da se ne poškoduje. In to velja uh, tako za gospodarski vidik, kot za vidik zaposlovanja. Kot je povedal gospod Honsen, ki je govoril o, o mleku, o trgu mleka, vloga, ki jo je treba pripisati kmetijstvu v okviru enotnega trga. Govorili ste tudi o svetovni trgovinski organizaciji. Sama sem spadam med tiste, ki menijo, da je treba podpisati sporazum v skladu z krogom iz Dohe čim prej. In s tem se strinjam z bodočim komisarjem. Moramo e, izvirati iz tega, kar je bilo že narejeno v skupni kmetijski politiki. Imeli smo reforme, spremembe, ki so bile zelo pomembne sedaj pa moramo razložiti in zaščititi vse, kar smo že dosegli. Zato, da bi na, pogajo, na pogajalski mizi ne bilo več, ampak tudi ne manj, kot smo postavili mi kot Evropska unija. Torej, treba je govoriti o industrijskih sektorjih, ki so pomembni za Evropsko unijo in zagotoviti Eh, tudi podporo drugim dejavnostim, ki, torej, drugim dejavnostim, ki bodo uh, um, Torej, ki bodo dobile ugodnosti iz tega kroga iz Dohe. Potem pa gospa Jegle v svojem je zastavila vprašanje glede tima, ki bo oblikovan. Mislim, da je ta tim nujno potreben. Prebrala sem govor komisarja. In želim povedati, da se popolnoma strinjam s tem, kar je povedal. Torej, možno bo oblikovati ta skoraj popoln trio, zato da bi varovali tako kmetijstvo, kot tudi ribolov. Potem smo govorili o vlogi ženske na podeželju. morda se, ste me nekoliko narobe razumeli. Tukaj govorimo gospodu Anjo. Anjoju. Ne gre za to, da bi želeli usiliti karkoli. Usiliti um, neka um, prisilna pravila. Ne, gre za pravila o eno, enakosti spolov. In ko govorimo o tem, torej o enakosti, Potem, dovolite mi, sedaj bom povedala nekaj osebnega, menim, da ženska na, podež, na podeželju je žrtev dvojne diskriminacije. Prvič, ker je ženska in drugič, zaradi tega, ker živi na podeželju. S tem je treba končati. Kako? To ne sme veliko stati. Gospod Agno je potem povedal naslednje. Rekl je, da ženske delajo s kokošmi, prašiči, v kmetijskih podjetjih in tudi vozijo traktorje. Kdo je lastnik, kdo dobiva polačila Evropske unije? Moški, a torej ženske ali samo moški? To sem vam želela povedati. Veliko krat ne govorimo o večjih vsotah. Govorimo bolj o določenih zakonodajnih pobudah, ki bodo uh, zagotovile to enakost, ki je po mojem mnenju nujno potrebna. Poleg tega pa, in tukaj ne bi želela, da bi se narobe razumeli, Ampak, če menite, da enakost ne zadošča, potem je treba pogledati še druga področja. Če, če želimo diversificirati in oživiti podeželje, če želimo oživiti uh, kmetijstvo, potem nam ne ostane drugega, kot da računamo na ženske. Sicer v tem trenutku bi bilo ne, to nemogoče zaradi bioloških razlogov. Izberite, kar vam je všeč. Meni je bolj všeč enakost. Torej, mm, to se mi zdi, enakost se mi zdi najbolj poštena izbira. Sedaj se navezujem na besede gospe Garcia ki je po mojem mnenju podala pameten pomislek in to je, da je treba ohraniti prebivalstvo v, na podeželju. Tukaj govorimo o konkurenčnosti na mednarodnem trgu in tako dalje, ne glede na vzroke in cilje, ki jih želimo doseči. Prvo, prvo kar imamo, je podeželje in podež, torej, um, in to dobimo po zaslugi um, rejcev, kmetovalcev, ki delajo in ki potem svoje proizvode prodajajo na uh, trgih, na tržnicah mednarodnih trgih in tako dalje. Če bi jih ne imeli, potem bi bilo nemogoče doseči cilje, ki smo se jih zadali. Enako tega tudi ne bi mogli storiti, če ne bi imeli mladih in eh, če ne bi bilo prisotnosti mladih in žensk zaradi razloga, ki jih ne bom ponavljala, je vedno prihajalo do neravnovesi. Vedno smo imeli neke posebne značilnosti, ki so zadevale mlade v skupni kmetijski politiki in tega nismo upoštevali, eh, ko smo govorili o ženskah. Država članica Evropske unije je skušala eh, imeti pozitivno diskriminacijo. To je bilo nemogoče. Ravno zaradi tega, ker ni tega varstva v uh, evropskih direktiva, direktivah. To ni zapisano v evropskih direktivah. Potem še moje razmišljanje v povezavi s tem, kar je povedal gospod Martinez in to zadeva proračun. Kaj meni o tem špansko predsedstvo? Mi menimo, da bi bilo preuranjeno govoriti o točnih zneskih. Govorila sem o zadostni vsoti, nič drugega. Mislim, da je še prezgode govoriti o tem. Kaj ti menimo, da je treba pogledati vse um, skupne politike, politike na evropski ravni. Vsaka od teh politik bo stala določeno vsoto in vse skupaj potem bo sestavljalo eh, proračun če bi pa rekli, imam 100 in potem počasi bom teh 100 porazdelila, potem bi morali uh, krčiti proračun, prilagajati in to je vse je težko. Torej, danes govorimo pa o politika, govorimo o potrebah Eh, govorimo o potrebah po proračunskih sredstev, skušamo to določiti, kako so visoke in torej napredujemo na ta način, tako kot je povedal gospod Martinez z drugimi besedami. Kar zadeva pomoč uh, razvoju, razvojno pomoč, to smo govorili v povezavi z Marokom. Jasno je, da je Evropa vodilna na tem področju, na področju razvojne pomoči in tudi pri, um, torej pri na drugih področjih uh, v povezavi s tretjimi državami. To je dodatno, dodatni trud, ki ga moramo vložiti. Ampak mislim, da moramo pogledati, kaj lahko prepustimo, torej kaj bo dediščina za naslednje generacije. In sveda ne smemo pozabiti, da je primarni sektor ključnega pomena v celotnem postopku. Gospod Le Foll je govoril o okoljski razsežnosti. Sama sem o tem govorila svojem, v svojem prvem govoru, ko sem povedala, da kmetijska politika da se na njo ne sme gledati kot na glavni cilj in to je, da uh, proizvaja zdravo, kakovostno hrano. Treba je pogledati tudi njeno, njeno vlogo pri uh, okolju, kaj te SKP uh, Eh, drži pri življenju velik del našega okolja in treba je pogledati prispevek SKP v uh, prihodnosti. V, torej, kakšen je lahko njen prispevek v boju proti podnebnim spremembah. Potem imam še številne teme, o katerih bom govorila bolj nasplošno, kaj ti uh, eh, veliko od vas je to omenilo. Konkretno recimo primer Grčije. To bo za špansko predsedstvo točka, ki jo bomo eh, na naslednjem svetu, ministerskem svetu obravnavali pod razno. Zato, da vidimo, kako bi lahko rešili težave, ki pestijo Grčijo. E, ena, torej enaka porazdelitev. Mislim, da sem že odgovorila, ko sem odgovarjala gospodu Kapolasu. Mislim, da sem tudi že odgovorila na vprašanje o diverzifikaciji. Gospod Berlato je govoril o različnih razsežnostih kmetijstva o multifunkcionalnosti kmetijstva. To je bilo vključeno v SKP že pred nekaj leti. To moramo še dodatno okrepiti. Kaj ti to je bogatstvo, ki ga bo v bodoče imel, imelo podeželje? Podeželje. mora biti bogato in tam ne smemo imeti samo ene kulture, kajti to bi bilo tveganje za um, preživetje vseh tistih, ki tam živijo. Sedaj pa še nekaj besed v odgovor gospe Cortes in drugim. tukaj gre za širše teme. In torej treba se je soočiti z različnimi kamenčki v mozaiku, ki med seboj se morda ne ujemajo na prvi pogled, ampak to ni res. Torej sedaj pogledamo SKP. Moramo začeti načrtovati, kaj bomo počeli po letu 2013, kako eh, na področju kmetijstva in uh, govedoreje. In treba je imeti tudi dovolj velik proračun. To ne pomeni, da ne bomo sposobni se soožiti z novimi izzivi v povezavi z recimo uh, bio, bi, biotsko raznolikostjo, podnebnimi spremembami, razvojno pomočjo, potem uh, z doseganjem milenijskih ciljev in treba je opraviti tudi to zgodovinsko nalogo varne preskrbe s hrano in prehranska jamstva za celotno prebivalstvo. To se dogaja na podeželju. Zato moramo imeti kmetijstvo, rejce in tudi multifunkcionalnost. Multifunk tako se bodo ljudje počutili dobro in bodo zadovoljni in ostali na podeželju. In pri vsem tem seveda ne smemo pozabiti na ženske, ki jih je treba spodbujati za to, da ostanejo na podeželju. Veliko krat gospodarski donos uh, zadeva predelovalno industrijo. Uh, ki je vodilna v svetu. Seveda govorimo o predovalni eh, industriji v Evropi, ki se lahko prilagodi ne samo na izzive v Evropski uniji, ampak lahko ohrani vodilno ulogo pri izvajanju strategije 2020. 2020. Tako bi lahko imeli najboljši scenarij glede konkurenčnosti. Konkurenčnost, ki jo skušamo obogatiti v skupini na visoki ravni, ki se sedaj vzpostavlja. In to bi dopolnilo evropsko zakonodajo in številne e, programe za razvoj podeželja. Zato, da bi vse to delovalo, primarni sektor, predelovalna industrija in tako dalje, potrebujemo to varnostno mrežo, o kateri sem uh, govorila in to je upravljanje trgov. In o tem se bomo pogovarjali na svetu februarja. Da bi se lahko odzvali na konjunkturne krize, do katerih lahko pride, recimo krize s cenami, z oskrbo, um, z oskrbo s hrano, potem nihanja na, trg, na trgih in problemi z prehransko verigo. V tem scenariju bi ostal samo potrošnik. Kaj mi meni švedsko, eh, špansko predsedstvo, da se lahko naredi, da bi vse to funkcioniralo. Lahko bi izboljšali to verigo, tako da bi posamezni členi bili v boljšem stanju. Razprava pa lahko gre dlje. Komisija in svet bi lahko to opravila. Morda bi lahko si bolj prizadevali, pa tudi imeli znanje na tem področju. To je izziv in pristojnosti. To je, tudi to je izziv, ki je pred nami in naloga, ki smo si jo zastavili. Predstavila vam bom to perspektivo, kaj ti tukaj bi lahko našli kar nekaj odgovorov, ki jih doslej nismo imeli. Nekateri odgovori izhajajo iz STO-ja, drugi drugih pa ne najdemo v STO-ju. In tukaj moramo imeti dolgoročno strategijo za to, da bi našli odgovore. Mislim, da sem že krepko prekoračila čas, ki mi je bil namenjen, zato bom zaključila in vam predlagala, torej, da bi odgovorila na bolj, um, na bolj podrobno vprašanje, na boljši način kot sedaj, kajti sedaj nimam časa in zato predlagam, da bi vam poslala pisne odgovore. Potem samo še zadnja točka, ki bi jo želela omeniti. Ne spominjam se več, kdo je zastavil to vprašanje, ampak nekdo me je vprašal naslednje če je SKP draga politika. Tukaj bi želela povedati nekaj drugega. Mi moramo iz evropskega konteksta. Poglejmo, kaj počnejo Združene države Amerike in primerjajmo podatke med ZDA in Evropsko unijo. Seveda, Evropska unija daje v ospredje transparentnost, preglednost. Potem druga točka ki nam je morda nekoliko bližja. Švica, kaj počne Švica? Če želite, lahko grem do Japonske. Japonsko trenutno načrtuje kmetijsko politiko, ki je zelo podobna naši kmetijski politiki. Govorila sem o različnih, omenila sem različne države, vsak naj potegne zaključke tako, kot želi. Lahko bi navedla tudi druge primere, poleg Japonske, ZDA in Švice. Ne govorimo tukaj samo o um, temah, ki, ki jih vsi poznamo, ampak govorimo tudi o nečem, čemur se ni nihče eh, doslej odpovedal, torej o varni preskrbi s hrano. Ne govorimo o eni državi, govorimo o 27 državah članicah, ki jih zavezujejo obveze, ki smo jih podpisali. In to lahko predstavlja velik ponos za Evropo, prispevanje k doseganju milenijskim ciljem, boju proti podnebni spremembo in bolj vzdržni Evropi z okoljskega vidika. Švedsko predsedstvo se želi soošiti s temi izzivi. Hvala. Bene, grazie, davvero. Kara Elena. Najlepša hvala, Elena, hvala, da si prišla in sodelovala pri tem pravem zasliš zaslišanju in hvala za vse odgovore. Prepričan sem, da bomo v med španskim predsedovanjem dobro sodelovali s svetom in parlamentom. Sedaj pa <laughs> minuta tišine, popravlja se ne, za minuto bomo prekinili zasedanje, potem pa nadaljujemo z tobakom. Boje,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 o tobaku. Bene, riprendiamo allora i nostri lavori. Torej, nadaljujemo z delom in pozdravljam gospoda Uda Kinleja, ki je avtor študije o tobaku. Zahvaljujem se predstavnikom komisije, ki so navzoči v dvorani in gospodu Kinleju želim povedati, da ima na voljo 15 minut. Takoj potem bomo imeli kratko razpravo, kajti potem sledi še naslednja točka na dnevnem redu in zaradi tega se moramo podvizati. Oziroma dve točki imamo na dnevnem redu, to je Eh, kmetijstva na območjih z naravnimi omejitvami in poročilo o zeleni knjigi komisije. Gospod Kinle, imate besedo. Gospod predsednik, gospe in gospodje, najlepša hvala za to priložnost. Študija o tobaku, kot veste, je to zelo emocionalna, dramatična tema. Na eni strani so kmetje, na drugi strani pa imamo potrošniške organizacije, eh, javno zdravstvo, ti pa ne želijo spodbujati proizvodnje tobaka. Hitro bomo šli skozi. Eh, študijska ekipa je bila sestavljena, tukaj ni šlo samo za eh, akademike in ekonomiste, ki bi v njej sedeli, ampak tudi ljudje iz razvoja podeželja. Leto in pol smo imeli na razpolago, da bi pripravili študiji. In svoje delo smo eh, utemeljili uh, na več dokumentih, poročilo eh, KOGEA, potem eh, projekt FP6, tudi komisijske dokumente, skratka tudi dokument o diversifikaciji tobaka. Imeli smo tudi sestanke z organizacijami evropskih pridelovalcev tobaka. Glavna dejstva za tobak so. Začelo se je z najavo predsednika Prodija, da je tobako neozdrž, eh, neozdržna um, polščina in da je treba ukiniti njegovo proizvodnjo. Svet je potem sprejel uh, sklep, da je treba oblikovati politiko, kako to narediti. Sedaj smo v drugi uh, fazi. 50 odstotkov subvencij je že odpravljenih in od naslednjega leta dalje uh, pa eh, pričakujemo diversifikacijo in pa preoblikovanje tega sektorja. Zakaj je tako težko izvesti diversifikacijo na področju tobaka? Ta sektor je eh, običajno sektor, kjer so gospodarstva majhna iz zgodovinskih razlogov. V veliko regijah, kjer so tobak gojili že pred 500 leti, so imeli majhne kmetije. To je bila polščina, ki je pomagala preživljati družine. 95 odstotkov tobačnih kmetij v EU je velikih manj od 15 eh, hektarov. Večina teh kmetij ima okoli 5 eh, hektarov pridelovalne zemlje. In zaradi tega je povsem jasno, da je diversifikacija možna samo, če najdemo neko polščino za visoko dodano vrednostjo. Sicer ne bo šlo. Če lahko razmišlja samo o drugem viru prihodka. Naslednji. Naslednje vprašanje je spol. Prej smo veliko razpravljali o vlogi žensk v kmetijstvo in na podeželju nasplošno. Tukaj imamo pa dober primer. Tobačni sektor je edini kmetijski sektor, kjer smo priča dosti višjemu odstotku eh, lastnic kmetij kot v drugih sektorjih. Deset odstotkov nad poprečjem drugih kmetijskih sektorjev. Potem je pa tu tudi problem ki ga lahko pišemo tako. Večino delovnih mest zasedajo ženske. Ali so to pač lasnice kmetij ali pa so to začasne delovke na kmetiji. Druga stvar, ki smo jo odkrili, je naslednja. Zlasti kmetije, kjer so ženske lasnice, so zelo majhne. Če potem govorimo o tem, da potrebujemo več dela za ženske, če je treba odpreti več delovnih eh, mest za ženske, naj bom ironičen. Eh, v, če bomo uničili ta sektor, bodo vse ženske izgubile svoja delovna mesta. Potem je pa komisija začela oblikovati svojo politiko. Dve podrobnosti eh, sta tu, ki pa eh, imata pomembne učinke. I, komisija je izvedla o, eh, oceno učinka, tu so. V, tu so primerjali učinke gojenja tobaka z gojenjem durom pšenice. In če primerjamo eh, realni prihodek od posameznih polščin, potem durum, durum pšenica prinese več. Ampak tu pa eh, je treba upoštevati bruto maržo. In Če to upoštevamo, eh, tobako prinese dosti več prihodka kot druge polščine, iz tega razloga so lahko eh, te kmetije, te tobačne kmetije preživele. Potem pa še skladi tobačni. V preteklosti je komisija lahko eh, plačevala študije o tobako in študije o alternativah za tobak. Potem pa, ko je bila predstavljena reforma, so se, eh, se je spremenil pristop iz nacionalnega do nacionalnega. Ampak na ta način je komisija izgubila nekaj nadzora, kajti sedaj so bile nacionalne vlade, ki so financirale programe diversifikacije. In to je bila Ahilova peta tega programa. Situacija je sedaj taka. Eh, 81.500 eh, tobačnih eh, kmetij, eh, skupna površina 1500 hektarjev. Eh, večina jih je, jih je treba zapreti zato, ker eh, tobačne kmetije ne dobijo vedno dovolj denarja za preživetje, ampak lahko preživijo samo s subvencijami. Če bomo odpravili pridelovanje tobaka bomo izgubili med 250 eh, tisoč in 280 tisoč delovnimi mesti na podeželju. Tobak se ne prideluje v vseh državah. Glavne države so Italija, Poljska in Španija, pa tudi Grčija in Bolgarija. Tam se tudi sedaj prideluje tobak. Potem so bile izvedene štiri študije. Namen je bil ugotoviti, kakšne so možnosti diversifikacije. En eh, projekt se je financiral iz eh, programa Leonardo da Vinci, to je tako imenovan Astra projekt. Eh, tu se je poskušalo ugotoviti, kje bi potem zaposlili tiste, ki bodo izgubili delo na tobačnih kmetijah. Potem je en projekt financiralo italijansko ministrstvo pa še en projekt, s katerim smo želeli preučiti možnosti diversifikacije in sedaj, pred nedavnim, smo dobili tudi poročilo Kozega. To je neke vrste naknadna ocena reforme. Kaj lahko zaključimo na podlagi vseh štirih študij? Do sedaj ni prave alternative za tobak. To je zaključek. Kako pa eh, lahko razmišljamo o možni diversifikaciji. Ko vidimo kmetijo, tukaj gre za mehno kmetijo, en hektar in vsako leto pridelujejo tobak. 12.500 evrov je prihodek. E, kmetija se štirimi hektarji, običajno pa zasedijo en hektar tobaka in prihodek je v tem primeru podoben, potem so pa še drugačne kmetije. Če želimo imeti alternativo, moramo, mora kmetija doseči eh, raven prihodka v višini 12.500 evrov vsaj. Sicer se v EU ne da preživeti, če je denarja manj. Italija recimo. Statistični podatki za Italijo so dobri. To so statistični podatki za kmetijstvo in primerjali smo številke številke za eh, modelo za hortikulturo. Za eh, mleko, za mlečni sektor, za perutnino. Večina kmetij se odloča za eh, vrtičkarstvo, torej hortikulturo. Tu pa je problem, kaj te majhne kmetije potrebujejo visok prihodek. Na ta način lahko tudi obdržijo zaposlene ljudi na kmetiji. Kakšne so pa prave alternative oziroma realne alternative? Veliko študij je bilo izvedenih. Gospodarska dejavnost kmetije, te praktično sedaj več ni s uh, krizo, potem so tu aromatske uh, rastline, uh, medicinske zranine, energetske rastline ali pa še naprej gojijo tobak. Kaj lahko torej rečemo? Ne mogoče je na, na daljne delo oziroma na daljno dejavnost teh kmetij. Zato, ker je, v teh regijah, kjer je tobak, obstaja že dalj časa visoka, stabil, eh, visoka raven eh, nezaposlenosti. Energetske rastline so pa možne samo za velike kmetije. 22 tisoč eh, kmetije dobilo naše vprašalnike in samo pet bi jih lahko preživelo z energetskimi rastlinami. Aromatske in medicinske rastline tudi s tem je zelo težko, kajti večino takih rastlin dobivamo iz manj razvitih držav. V Evropi je nizka kompatibilnost, samo nekaj primerov je, ki bi se obnesli. Ampak število hektarov bi bilo majhno, zelo majhno. Turizem, eh, kmečki turizem, ta pa je že praktično Eh, organiziran v vseh regijah. Potem pa še za majh, eh, tu je še vidik majhnih eh, kmetij. Eh, polščine morajo imeti visoko vrednost. Lahko govorimo v bistvu samo o dodatnem prihodku. Recimo imamo kmetijo 5 hektarov. Na takih eh, kmetijih se lahko začnejo eh, rediti piščanci. Ampak kakšne so bile izkušnje pred dvemi leti? Povečala se je hrana krme. In če v taki situaciji nima kmet dovolj zemlje, da bi sam proizvajal eh, pšenico oziroma žito, potem eh, lahko zaradi previsokih cen eh, krme propade. Skratka, rešitve ni. Potem eh, Poljščine so spet samo primerne za veliko, velike kmetije. Potem eh, trg eh, sadja in zelenjave. Eh, generalna direkcija Agri je financirala študijo o sadju zelenjavi kot alternativni možnosti eh, v okviru okvirnega programa številka 6. Namen je bil ugotoviti, kakšna bo prihodnost trga eh, sadja zelenjave. To se prav takrat, ko bodo lahko eh, Eh, severnoafriške države uvažale sadnje zelenjavo brez eh, davkov iz EU. V nekaterih področjih imajo že visoko raven pridelave sadja in zelenjave. To pa je ogrozeno takrat, ko eh, je možen uvoz iz tretjih držav. In če primerjate število kmetij v eni državi, recimo v Makedoniji, v Grčiji. Tam imate eh, 70 tisoč kmetij, če pa bi k temu prišteti še 60 tisoč eh, kmetij, ki bi pridelovali sadnje zelenjavo, boste uničili trg, ker bojo cene padle in potem bo konec z vsemi pridelovalci. Se pravi, ni rešitve. Potem je tu še pregled drugih možnosti. Tukaj lahko vidite, koliko kmetij je v vsaki kategoriji. Kmetije manjše od 15 hektarov imajo približno 22, takih je 22 eh, tisoč približno in to je najbolj ogrožen sektor. Kaj se je torej zgodilo z tobačno reformo od leta 2004? Ena od posledic. To je ugotovila tudi komisija v oceni učinka leta 2003. Pričakovalo se je naslednje. Ko bo prišlo do reforme, naj bi cene zrasle. To se je tudi zgodilo v določeni meri. Poleg tega se je zgodilo še nekaj. Zaloge surovega tobaka so se pa znižale. In eh, proizvodna eh, je samo 4 odstotke, oziroma od, delež tega je samo 4 odstotke. Torej 2 odstotka manj med leti med 2004 in 2005. Torej, eh, to, je, eh, to je zelo znižalo zaloge po celem svetu, ker so bile v glavne zaloge prej v EU. In zaradi tega se je lahko zvišala cena tobaka, torej ker je bilo zalog toliko manj. Če potem primerjamo cene eh, iz leta 2007, cene rastajo, vidite, kakšne so številke za eh, ZDA, eh, Brazilijo in Malavi. Od 2,65 evrov do 1,98. Lahko bi dosegli sicer 2 evra za kilo v Evropi, ampak v Španiji je še vedno cena samo 50 centov. Ampak to je še vedno dosti manj, torej ena četrtina tega, kar dobivajo pridelovalci tobaka v Malaviju in v Braziliji. Kaj je torej tu jasno? Cene rastejo, možno pa je, da bojo cene rasle tudi dolgoročno in verjetno bo tudi prišlo do možnosti, da bodo evropski predelovalci tobaka dosegli poštene eh, cene, tako da bodo lahko go, eh, pridelovali tudi manj tobaka in preživeli. Poglejmo si regije. Regije lahko razdelimo na tri dele. Tu imamo nekaj regij oziroma bolje rečeno držav, kjer cene rastejo. In ta rast cen je včasih zelo velika. To velja za Bolgarijo, Francijo, Nemčijo, Mačarsko, Polsko, Romunijo in eh, Grčijo samo za orientalni tobak in Italijo. Ampak v vseh regijah pa cena ne raste. Cena ne raste na portugalskem in v Španiji. Sedaj pa so tudi regije, kjer so prenehali eh, v celoti s proizvodno oziroma pridelavo tobaka. Eh, Eh, recimo tam, kjer je bila eh, sajena sorta Virginija, tam je samo 50 odstotkov nehalo se proizvodno v Grči, v, Apu, v Italiji pa Apulja v celoti prenehala s pridelovanjem tobaka. To pa pomeni, da imamo naslednje številke, 11 tisoč kmetij tu je treba nujno diversificirati, najti alternative, če si želimo, da bodo te kmetije ostale pri življenju. Potem imamo pa 79 tisoč kmetij, te kmetije pa im, mogoče imajo možnost, da še naprej pridelujejo tobak in da dosežejo vse eno pošteno tržno vrednost za tobak. In v luči tega predlagamo naslednje. Ali v prvi fazi to je 100-stotno eh, plačilo, to je mogoče treba podaljšati. To pa pomeni popolno spremembo politiko Evropske komisije in na ta način bi dali možnost eh, kmetom, da še naprej pridelujejo tobak. Druga možnost pa je, da bi uh, uvedli sistem podoben uh, švicarskemu modelu, kjer se nekaj davko na tobak da v posebni uh, sklad in iz tega sklada potem pridelovalci tobaka dobijo sredstva. Ker na hitro smo tudi izračunali, kaj bi to pomenilo po tem švicarskem modelu, kjer kadilci plačujejo za proizvodno tobaka. Ampak to pomeni politično odločitev. Za tiste kmetije, ki pa, nu, ki pa se morajo nujno uh, diversificirati in najti uh, alternative, torej, eh, naš oddelek že deset let dela na tem. In sicer imamo ta predlog, da se uvede povsem nova polščina in sicer stevija rabudijana, ki se uporablja lahko tudi za pridelavo sladila. To je. Uh, rastlina, ki je dobra za proizvodnost eh, sladil za diabetike, je zdrava. Poleg tega pa ta polščina ne zahteva velikih investicij na kmetiji. Eh, kmetje bi lahko uporabljali eliko opre. Eh, pardon, kmetje bi lahko uporabljali isto opremo, značilnosti eh, poljedelstva so več ali manj enake in prevelikih eh, sprememb za kmeta ne bi bilo. Eh, tržne možnosti za to rastlino. V EU eh, e na leto porabimo 15 eh, eh, milijard sladkih brezalkoholnih pijač in zato bi potrebovali 40 tisoč hektarov obdelovalne zemlje za sladkor. Ampak ta rastlina še ni bila potrjena, da se lahko uporablja kot dodatek hrani, lahko pa bi bila to velika možnost, da eh, tako začne proizvajati nekaj novega. Moramo ugotoviti, ali je to sploh možno, ali je to kulturo mogoče začeti gojiti. In deset let že razvijamo projekt, Za ta projekt plačuje generalni direktorat eh, raziskave in sicer gre za projekt o mehanizaciji kulture in prilagoditvi eh, evropskim regijam. Potem je pa še en projekt eh, za tobak v Grčiji, ki teče dve leti, da bi videli, kakšna je možnost. Potem so pa raziskave tudi v, v Benečiji in v Grenadi v Španiji ta dva projekta sta, oziroma te študije so tudi uspešne s to rastlino. To pa pomeni, da bi ta rastlina, ta kultura lahko bila alternativa v Evropi, tudi v Bolgariji in Romuniji. Oktobra 2009 smo začeli s projektom, ki ga tudi financira generalni direktorat raziskave z več eh, z, z zadrugami tobačnimi tako da bi eh, s tem projektom kmete bolje informirali o tej novi kulturi. S tem projektom pa naj vam dam konkreten primer. Kaj se je zgodilo s temi projekti diversifikacije? Ta projekt. Ta projekt smo predlagali že leta 2005 generalnemu direktoratu za raziskave. Ocena je bila dobra, ampak komisija ni imela dovolj denarja. Naš projekt je bil uh, dve ali tri točke pre, je, pod spodno mejo. In v teh okoliščinah praktično ni bilo mogoče dobiti nazaj. Komisija ni imela denarja, da bi plačala za raziskovalni projekt. Drugi primer Za leta 2007 smo tudi predlagali projekt v okviru okvirnega programa FEDEM. Ocena takrat ni bila dobra. Evaluacij. Ampak eh, evalvatorji so dali, ocenjevalci so dali pa dobre komentarje. Rekli so, da se projekta ne da financirati, zato ker se nadomešča tobak. Se pravi, ocenjevalci iz eh, generalnega direktorata za raziskave imajo posem drugačen eh, pogled na te stvari, kot pa ocenjevalci iz eh, generalnega direktorata Agri. Zaključek, sklep. Veliko alternativ za diversifikacijo je, te boste našli tudi v naši študiji. Večina teh identificiranih alternativ pa je le omejeno pomembna na lokalni ravni in ne vpliva zelo na eh, velike kmetije, ampak za majhne kmetije bi bilo pa najbolje, da bi se začele okvarjati z pr, eh, pridelavo eh, zelenjave in eh, eh sadja, bio ali ne, ampak lahko se zgodi, da eh, ne bodo imeli dovolj eh, prihodka zaradi možnega uvoza. Potem je tu še akvakultura kot možnost in pa nove, nove kulture. Nobena od alternativ pa še ni pripravljena za izvedbo. Drugi izid. Veliko je bilo govora o drugem stebru, ampak pod drugim stebrom ni ustreznih ukrepov, s katerimi bi na evropski ravni lahko razvili alternative. Ravno tako tam ni predvidenih sredstev za raziskave. Torej, če obstaja politična volja za diverzifikacijo kmetij s tobakom, eh, bodo zato potrebni novi ukrepi in z mojega osebnega vidika mislim, da mora generalni direktorat Agri postati ključni akter v diverzifikaciji in mora predlagati neke nov, neka nova sredstva, nove vire za financiranje tovrstnih projektov. Nasplošno lahko torej zaključimo, da pridelovalci tobaka potrebujejo nadaljno podporo. Če te podpore ne bodo dobili, lahko računamo na izgubo velikega števila delovnih mest in na propad številnih kmetij na uh, zelo odročnih in slabo razvitih območjih. Uh, drugi stavr, kot je zasnovan sedaj, ne ponuja možnosti, da bi nadomestili te izgube. Uh, In mislimo, da mora komisija ponovno vzpostaviti sklade za, tobako, za, to, za tobak, zato da se bo iz tega financirala diversifikacija. In pa še zaključek na podlagi izkušenj iz ZDA. Tam so že izvedli tobačno reformo pred uh, kar nekaj leti. In letos se tobačna reforma v ZDA končuje. Posledica pa je, da bodo verjetno potrebovali še deset let, preden bo diverzifikacija pridelovalcev dejansko končana in preden bodo dejansko dosegli ponovno tržno usmeritev. In to kljub temu, da so se zelo trudili pri svoji reformi. Najlepša hvala za vašo pozornost. Mulțumesc, domnule Chinle, pentru prezentara deosebit. Najlepša hvala, gospod Kinle, za to zelo zanimivo predstavitev. Zdaj pa bomo začeli z razpravo. Jaz vam bom zastavil kar prvo vprašanje. Kar zdaj pa pravni status res, eh, kulture stevija v Evropski uniji? Eh, tukaj obstajata dva nasprotujoča si vidika v vaši predstavitvi. Ali je ta rastlina dovoljena za uh, uživanje ljudi, eh, strani ljudi ali ne? Naslednji govornik. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. In uh, zahvaljujem se. Uh, strokovnjaku za predstavitev. Potreboval sem malo spodbude, da mi kriz opet steče po prejšnjem sestanku in to vam je uspelo. Eh, lahko pa povem, da se vsekakor ne strinjam z vašimi sklepi, sploh pod točko eh, 3,4 eh, na 185 strani, kjer eh, pravite, da. Eh, ne veste, ali bo nadaljno subvencioniranje mogoče. S tem sa, sam ne strinjam. Govorili bomo o eh, slabše razvitih regijah in nikakor nisem proti temu, da subvencioniramo eh, slabše razvita območja, da subvencioniramo manj donosna območja in eh, zelo me veseli, da eh, se okvarjamo tudi s tem. nobene težave nimamo s tem, da e, tobak nima nikakršne prehrambene vrednosti. To velja tudi za številne e, druge pridelke, ampak tobak je povsem drugačen proizvod in e, proračunske posledice e, za e, našo zdravstveno blagajno in tudi za zdravje in življenje ljudi e, pomenijo, da gre pač tukaj za povsem drugačen proizvod. E, moji volilci eh, doma se glede tega povsem strinjajo. Torej, podpreti moramo ranljive dejavnosti in gospodarsko ranljiva območja, ampak to ni pravi način. In ne poskušam biti militanten ali histeričen, če ljudje želijo kaditi prav, potem naj kadijo. Če kdo želi gojiti tobak, eh, pač naj to počne, če mu uspe s tem kaj zaslužiti, še toliko bolje. Nasprotujem pa uporabi javnih sredstev za podpiranje Eh, industrije, kateri ga, eh, vse dobičke žanjejo eh, tobačne tovarne. In 240 tisoč eh, delovnih mest je tukaj v igri in 80 tisoč jih je morda dejansko stalnih, ostali pa so sezonske narave in mislim, da bi za te ljudi lahko najdli druge eh, dejavnosti. Zahvaljujem se vam za to študijo, zelo me veseli, da ste nam jo predstavili in eh, kot sem že povedal, zagnali ste mi zopet malo kri, ampak sam ostajam neomajen, da je to zelo kruta poraba javnih sredstev in da to daje negativno ime skupni kmetijski politiki in se še naprej zauzemam za to, da prenehamo uporabljati javna sredstva za podpiranje proizvodnje tobaka. Najlepša hvala. Gospa Andeljeva ima besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Tudi sama se avtorju zahvaljujem za to relevantno in zanimivo študijo. Sama bi rada povedala naslednja. Kakor hitro začnemo govoriti o tobačnem sektorju, moramo podariti nekaj ključnih vidikov. In prvi od teh je ta, da ne smemo eh, avtomatično enateči Eh, pridelovanja tobaka in boja proti kajenju v Evropi. Vemo, v kolikšni meri je pomembno zdravje evropejcev, ampak kot predstavniki vseh evropejcev ne smemo pozabiti na interese nekaterih državljanov, kamor spadajo tudi pridelovalci tobaka. Eh, jaz bi rada podarila masivno izgubo delovnih mest, eh, kar je posledica reforme v tem sektorju v kontekstu krize je to še en dodatni dejavnik, ki še slabša situacijo. Meni se to zdi bistvenega pomena. V srčju naše razprave mora biti zaposlovanje. Ravno tako naj vam omenim, da v primeru Bulgarije, torej v Bulgariji imamo 37 tisoč družin, ki delajo v tem sektorju in V večini primerov gre za ljudi, ki se celo življenje ukvarjajo s tobakom, kar pomeni, da je vsaka prekvalifikacija teh ljudi delikatna. 50 eh, odstotkov teh ljudi je starih okoli 40 do 60 let in fragmentacija eh, tal ne bo nič olajšala. In potem je tu še en vidik, to pa je mesto žensk v tem sektorju. Tudi v Bolgariji to je problem, ki nas lahko vse skrbi. Potem se mi zdi pomembno še nekaj podariti. To je bolj gospodarski vidik, kaj te tu imamo uh, gospodarski vidik, pa socialni vidik. Sami ste omenjali tudi eh, to vprašanje. Namreč specifičnosti regiji, kjer se prideluje eh, tobak, to so regije z manj ugodnimi možnostmi. In ko se predlagajo alternativne rešitve, mora prej potekati dialog z nacionalnimi vladami, tako da se lahko predlagajo ukrepi, ki upoštevajo težave tega sektorja. Naj zaključim. Konec subvencij je mogoče rešitev, ki jo je moč kritizirati, ampak ali ni druge rešitve oziroma da se predlagajo uh, Eh, alternative, ki ne odražajo realnosti sektorja. Torej, to se mi zdi eh, je nekaj, zaradi česar se lahko ustavimo. Se pravi, ali prenehamo z reformo oziroma ali bolj razmišljamo o fleksibilnosti izvajanja. To bo mogoče tisti kriterij, ki nam bo omogočil, da se bomo bolj odzvali na problem, s katerim se tobačni pridelovalci uh, E, srečo, je vsak dan, hvala. Hvala, čestitke za odlično francoščino, gospod Berlato. Grazie, predsedujoči. Evropski parlament um, dobi veliko obiskov učence vsako leto, ki jih pogosto sprašujejo vprašanje zakaj. In med številnimi vprašanji, ki nam jih zastavijo, je, kaj je neumnost. Mi imamo tukaj dokaz in primer tega, kaj je neumnost. Kaj ti, če hočemo izničiti eh, proizvodnjo tobaka v Evropi, je to nekaj neumnega. Različne institucije, kot so naprimer komisija in parlament, komisija, eh, financira študije kot je ta, da bi dokazala, kako neumna je. Kaj ti vse nam dokazuje, dejstva nam dokazujejo, da uničenje proizvodnje tobaka v Evropi nima nobene racionalnega temelja. Potem je to lahko samo neumnost. Ali pa obstajajo različni interesi, ki jih je treba zaščititi. začenjamo za uničenje sektorja tobaka v Evropi, se uporabljajo zdravstveni argumenti. Pravi se, kako je mogoče, da Evropska unija fi, z javnimi sredstvi financira proizvodnjo tobaka, obenem pa mora veliko denarja, javnega denarja porabiti za to, da zdravi tiste, ki obolijo za rakom na pljučih zaradi tega, ker kadijo lep primer neumnosti. Evropa uvo, uvaža 75 odstotkov vseh potreb po tobaku iz, eh, iz držav zunaj Evrope. In številni volilci, ki je govoril pred mano, ki je rekel, da vsi volilci so proti subvencijam eh, tobakom, so verjetno eh, zagrizeni kadilci in verjetno bodo umrli zaradi uh, eh, raka na pljučih. In mi kaj lahko naredimo? Ustvarimo pogoje za to, da zagotavljamo zdravje potrošnikov ali zagotoviti, da na mesto se ubijamo z um, neprimerno uporabo evropskega toba, tobaka se ubijajo z tobakom, ki je proizveden s kancerogenimi uh, snovmi, uh, ki je proizveden izven Evrope. Govori vam nekadilec. Govori vam nekdo, ki so mu trije t, uh, bližnji sorodniki umrli zaradi raka na pljučih, zaradi kajenja. In kljub temu jaz se ne želim zmes, zmesti in se ne pustim, da bi me zmedli tisti, ki uporabljajo zdravstvene argumente za to, da bi ogrozili 500 tisoč delovnih mest v Evropi. Pri tem pa jim ne nudijo nobene resne alternative glede zaposlovanja, glede zaposlitve. Tukaj smo videli študije, m, mm, večkrat smo jih že videli tudi danes in uh, zahvaljujem se um, poročevalcu za podatke, ne za njegovo mnenje. Videli smo, da ni nobene uh, alternative, nobene alternativne kulture. Videli smo, kakšne bi bile ekonomske posledice. Kajti tobak zagotavlja uh, um, varne dohodke v proračun držav članic. Videli smo, kakšne posledice bi to imelo na zaposlovanje. Prej sem že vprašal špansko ministrico, kaj misli o tem, kaj ti promovira zaposlovanje žensk in kaj misli o tem, da namesto, da bi ustvarjali in iskali nova delovna mesta za ženske v Evropi, bi bilo bolje ohraniti delovna mesta tistih žensk, ki, so, ki jih že imajo. In pretresen sem na dejstvo, da nekatere politične uh, stranke, ki jih tako skrbi brezposobnost, da bi želeli ustvarjati vedno nova, novo, nove ljudi brez dela zapuščanje mm, zemlje, um, torej to zapuščanje, kajti nimamo nobene alternative, to povzroča posledice. Govorimo o funkciji Evropske unije in kmetijstva v tem primeru za boj proti podnebni spremembe. In zgrožen sem nad dejstvom, da se zdi, da boj proti podnebnim spremembam je glavna skrb evropskih institucij, ko resne, nam resne študije dokazujejo, da to vprašanje podnebnih sprememb nikoli še ni bilo dokazano, da bi te spremembe povzročal človek. Kljub temu pa namenjamo ogromne količine denarja in s tem bom končal, predsedujoči in se s tem denarjem boji, borimo proti nečemu, katerih vzrok, vzroki so zelo drugačni, različni in zaradi tega potem gremo v Kopenhagen in vidimo, kakšni so rezultati. Sedaj bom zaključil. Če želimo um, neko preobrazbo kmetijskega sektorja na področju tobaka, moramo temu sektorju dati čas, da najde alternativne kulture in tako bomo zagotovili delovna mesta tistim, ki delujejo na tem področju. Lahko bi ta uh, sektor to, da um, v tem trenutku, če ga skušamo preobraziti, je to nekaj nemogočega. In zahvaljujem se vam za pozornost. In mislim, da glede na to, da že, že štirkrat Evropski parlament se, iz, se izrekel za ohranitev subvencij za tobake, kot za vse druge uh, kmetijske proizvode, tukaj govorimo o kmetijskem proizvodu, kar je nekaj drugega, kot je uh, zloraba um, cigaret in tobaka. Štirikrat se je že Evropski parlament uh, izrekel in tem in upam, da uh, birokrati iz komisije in ki še vedno ustrajajo pri tem, uh, pri tem stališču, lahko s pobudo Evropskega parlamenta sedaj si premislijo. Hvala. E Najlepša hvala. Še vedno moramo obravnavati dve točki na dnevnem redu, to prosim upoštevajte. Gospod pa pa stam, ko si ima besedo. Najlepša hvala. Vem, da potekajo široke razprave o javnem zdravju ampak eh, tudi sam sem kadilec in zavedam se, da obstaja določen argument. Eh, prihajam iz družine, ki je odkar pomnim vedno pridelovala tobak. Ampak vem, da obstajajo eh, različne možnosti poljedelstva in živinoreje. In ne vem, če vzamemo uh, govedino je to vedno eh, zgolj blagoslov za zdravje ljudi. Ne vem, mislim, da ne smemo pozabiti, o čem pravzaprav govorimo, ko razpravljamo tudi o drugih državah, kot je naprimer Argentina. Seveda obstaja razsežnost javnega zdravja. To je eden od elementov, ki so tukaj upleteni. Eh, A, zdi se mi, da v tem konkretnem primeru vendarle govorimo o tobaku, ki predstavlja eno od e, možnosti, kako preživeti s poljedelstvom. In tukaj pravzaprav govorimo o nekakšnem prehodnem obdobju na poti proti diverzifikaciji. In to je tudi tisto, kar, e, s čimer se pravzaprav ukvarja te, ta študija. E, kar zadeva gospodarsko in socialno kohezijo. Zahvaljujem se tistim, ki so pripravili to študijo, kajti dejansko je koristna, kako torej doseči eh, spremembe, kako diverzificirati proizvodno. Eh, ne smemo pozabiti, da gre tukaj za gorska območja, kjer lahko gre za zelo majhna zemlišča. Eh, morda gre samo za kak hektar ali dva. In Če gre tukaj za nekoga v starostni kategoriji od 40 do 60, kot je bilo omenjeno, eh, ti ljudje eh, verjetno ne bodo vse svoje energije posvetili iskanju alternativ. Ne smemo pozabiti, v katerem, katerem odboru sedimo. To je odbor za kmetijstvo in ne odbor za javno zdravje. Priča smo bili v padu proizvodnje tobaka, ta se je pravzaprav v zadnjem času razpolovila izpadla je z 40 eh, tisočih proizvajalcev na eh, nekako 15 tisoč proizvajalcev, ki še vedno obstajajo. In mislim, da moramo najti neke prepričljive argumente, Eh, tako da ti ljudje ne bodo imeli občutka, da jih je Unija zapustila in da bo da vedeli, da Unija razume, v kakšnih razmerah živijo, da obstaja eh, gospodarska in socialna razsežnost, da so tu uh, eh, majhne kmetije na uh, odročnih območjih in da jim bo komisija, na, oziroma Evropska unija na nek način pokazala, da to razume in da jim ponuja tudi alternative. To torej upoštevamo, prosim, v tej razpravi. Najlepša hvala. Gospod Dejs dobi besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, ne, povem, da od 18. leta naprej nekaj dim, ko sem bil mlajši, sem poskušal, ampak vendarle podpiram kolega Berlata in to, kar je povedal tudi če povsem ustavimo proizvodnjo tobaka v Evropi, bodo še vedno obstajali kadilci. In eh, ljubšem je, da če tisti tobak, ki ga kadilci pač porabijo, proizvedemo v Evropi, namesto da ga uvažamo iz celega sveta. In zdi se mi eh, neprimerno, da, da zdaj nekako križarsko nastopamo proti proizvodnji tobaka v Evropi. Eh, z oznakami na škatlicah cigaret, eh, da je kajenje škodljivo, eh, ljudje tudi niso nehali kaditi, niso se pustili eh, prepričati in naj vas opomnim še na en drug primer. Dolga leta so zagovorniki pravic živali straši, torej, spravljali politike obživce s tem, da so nasprotovali transportu živali, da je potrebno skrajšati poti, omejiti čas in prepovedati eh, prevoz živih živali. In zdaj se te živali prevažajo iz eh, Avstralije in iz eh, drugih regij po celotnem svetu in zdaj to nikigar več ne moti. In eh, zato se sprašujem, kako verodostojne so določene izjave in kako verodostojna so določena stališča. Mislim, da moramo najti nek način, kako bomo še naprej omogočali proizvodno tobaka v določenih regijah, hkrati pa moramo prisluhniti znanosti in podanih je bilo nekaj predlogov. Eh, ter na podlagi tega kmetovalcem ponuditi eh, smiselne alternative, tako da bodo tudi eh, tisti, ki se bodo odločili za te alternative, lahko še naprej zagotavljali svoje preživetje. Hvala. Zdaj pa dobi besedo gospod Vojčakovski. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Povsem na kratko, podpiram gospoda Desa in gospoda Berlata. Ravno tako pa se želim tudi zahvaliti tistim, ki so pripravili to študijo oziroma to poročilo, ki mislim, da je zelo koristna za naš odbor, pa tudi za parlament. Kot, pove, kot je povedal gospod Berlato, eh, Eh, smo se v bližnji preteklosti večkrat ukvarjali s to temo in jasno je, da brez podpore, brez subvencij tobačna, eh, tobačni sektor ne bo eh, obstal, ne bo preživel. Če pogledate narkotike, droge, če tukaj vzpostavite prepoved, bo to imelo določene učinke. Tukaj pa govorimo o e, tobaku, kjer je proizvodnja legalna, kjer je e, prodaja legalna, ne gre za nelegalno drugo. In to je primer e, tega, da Unija pravzaprav gre po liniji najmanjšega odpora ne sprijemam eh, argumentov. Ne govorimo tukaj o velikih tobačnih multinacionalkah, ampak govorimo o majhnih pridelovalcih tobaka. To niso velike kmetije, to so eh, zelo majhne družinske kmetije, ki eh, omogočajo preživetje kmetovalcem in njihovim družinam. Mislim, da moramo to upoštevati. Eh, ravno tako, kot smo to upoštevali, ko smo govorili o določenih vrstah živinoreje. Torej gre za zelo majhne obrate in obstaja mora določena mera razumevanja in določena mera politične volje med nami. Sveda je tukaj pomembna tudi zdravstvena raztežnost, vendar pa mislim, da eh, s tem, ko bomo eh, izbrisali sveta majhne pridelovalce, ne bomo rešili vseh teh problemov. Hvala mai avem încă patru solicitări Najlepša hvala. Še štirje ste se priglasili k besedi, ampak res vas prosim, da bodite kar najbolje drnati. Sicer ne bo mogoče razpravljati eh, še o preostalih dveh točkah na dnevnem redu. Vlog za vložitev predlogov sprememb za obe točki pa je naslednji teden. Zdaj pa dobi besedo naslednji govornik. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govorili smo o sektorju pridelave tobaka v Evropi in slišali smo, da ta sektor ponuja delovna mesta, še posebej ženskam. In ali ni to nekaj, za kar je vredno namenjati sredstva, zato da to ohranimo? Posem na kratko, če je že bilo zastavljeno uh, vprašanje, ali so to dejansko polna delovna mesta ali samo nek, uh, neka postranska dejavnost. Eh, ker mislim, da so te razsežnosti, o katerih je tukaj govora, prevelike. In pa tisto vprašanje, ki je bilo zastavljeno. Eh, kaj je tisto, kar evropejci postavljajo pod vprašaj glede naše politike? Nedosledno je, da po eni strani ukrepamo proti zlorabi tobaka eh, in seveda nas vedno sprašujejo, zakaj po drugi strani proizvodnjo tobaka podpiramo oziroma smo jo dolgo podpirali. To je politika, ki ni dosledna in gospod eh, Des je pač argumentiral, da je, eh, čeprav je škodljiva, je bolje, da prihaja iz Evrope kot pa od drugot. Ampak eh, ne, potem se lahko lotimo tudi pridelave drugih drug in rečemo, bolje, da to pridelujemo v Evropi, potem imamo to vsaj pod nadzorom. Mislim, da to ni veljaven argument. Mulțumesc ultimul vorbitor, doamna Clas. Najlepša hvala. Zadnja govornica je gospa Klas. Hvala. Če obstajajo alternative in um, ne vem, v moji regiji je to vrstnih predelovalcev malo, ampak uh, mislim, da je bilo prehodno obdobje prekratko in uh, vsi, ki jih poznam, pravijo, da je potrebno to obdobje podaljšati. Eh, vprašanje pa je, eh, kaj je s to novo kulturo, ali je ta kultura eh, avtorizirana, torej ali ima dovoljenje za uporabo v Evropi in kako lahko dosežemo, da bo pridelava te kulture rezervirana prav za pridelovalce tobaka, kajti če gre za nekaj, kar je primerno za pridelavo na majhnih površinah, potem se bodo tega poslužili tudi drugi, seveda. Kako lahko torej to usmerjamo? mulțumesc. Domnule Kinle, vă rog să răspundeți întrebările. Nelipsa hvala. Gospod Kinle, lepo vas prosim, da odgovorite na zastavljena vprašanja in zelo bom vesel, če boste to uspeli v dveh minutah. Also gut, red auf Deutsch. Dobro, torej bom govoril nemško. Würde ich sämtliche Alternativmöglichkeiten studiert haben. Lahko ste prepričani, da obstajajo eh, določene alternativne možnosti, eh, ampak nasplošno ima gospod Smet prav in pravzaprav se z njim strinjam. Ampak eh, pogledati je potrebno dejstva in dejstva je, da če greste na ta območja, eh, ni pravzaprav tam nič drugega In eh, vprašanje, kar zadeva delovna mesta, ta študija eh, to zelo podrobno predstavlja. V veliki meri gre za eh, delovna mesta z omejenim delovnim časom, to drži, ampak če greste na podeželska območja, in nisem samo znanstvenik, ampak sem tudi sam kmetovalec in tudi sam imam svojo kmetijo, ampak praviloma je tako, da imajo eh, ljudi eh, zaposlene, ki delajo v določenem obdobju, eh, imajo pravka z eno kulturo, potem pa se preselijo na drugo kmetijo in imajo tam pravka z drugo kulturo in tako so ti ljudje pravzaprav preko celega leta zaposleni in delajo glede na delovni čas. In uh, povsem izključeno pa je, da bi te ljudje, ki so skoncentrirani na manjših območjih, eh, lahko našli neko drugo obliko zaposlitve. Eh, lahko ste prepričani, da nisem prijatelj eh, velike tobačne industrije, tudi sam sem eh, nekoč kadil, ampak sem pred 15 leti nehal. Eh, ampak lahko ste prepričani, da sem eh, samo iz tega razloga predlagal, da je potrebno ukrepe prilagoditi, tako da damo na voljo več časa za eh, razvoj alternativ. Eh, potem pa, kar zadeva eh, rastlino stevija. Eh, torej, eh, ta sicer še ni uh, avtorizirana, ampak ko bo do tega prišlo, bo to predstavljalo veliko Eh, priložnost in da bi tukaj naredili nekaj specifično za privedovalce tobaka in za njihove zadrige, smo uh, oktobra 2009 uh, eh, že eh, vzpostavili študijo in tukaj sodeluje več eh, zadrug, ki z poslujejo približno 9000 pridelovalcev tobaka. E, ti preučujejo, kako bi bilo mogoče uresničiti to alternativo in jo uvesti. Potrebno pa bo seveda poskrbeti za to, da bo e, to odprto specifično za pridelovalce tobaka, zato da bodo lahko izkoristili to alternativo. Domnule Kinlen, pa kako Katimpul, a fost atent. Najlepša hvala, dr. Kinle. Zelo mi je žal, da eh, nismo imeli dovolj časa, da bi imeli daljšo razpravo o tej temi, ki je vedno zelo zanimiva za evropejce. Zdaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer gre za osnutek poročila o kmetijstvu na območjih z naravnimi omejitvami, poseben pregled. 54 odstotkov območja Evropske unije se eh, opredeljuje kot eh, območja z omejenimi možnostmi. Zato je nujno najti kriterije za določitev teh območij. Osnutek poročila pa predlaga, da bi omogočili večjo fleksibilnost državam članicam, ko gre za opredelitev teh območij. Gospa Torfman predstavlja komisijo in Eh, zdaj pa dajem besedo gospodu Dorfmanu. Ja, danke, herr Vorsitzender. Um... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da tukaj obravnavamo pomembno poročilo, kaj ti tukaj že gre za novo skupno kmetijsko politiko, kar, eh, ki jo bomo spostavljali po letu 2013 in uh, tudi ta nova ureditev bo stopila v veljavo šele takrat. Gospod predsednik, kot ste že povedali, približno 45 odstotkov uh, kmetijskih zemljišč je na tako imenovanih uh, območjih z omejenimi možnostmi. Samo o tem govorimo, ne govorimo o gorskih regijah in o perifernih regijah, ampak govorimo samo o tem, če, če se je prej rekla, omestna območja z omejenimi možnostmi. Uh, države članice odločajo, katera območja so tu, eh, tu so in tukaj uporabljajo več sto različnih kriterijev, ki so v različnih državah različni in to je bil tudi razlog, zakaj je prišlo do sporočila komisije. Računsko sodišče je namreč večkrat kritiziralo razmere in je kritiziralo, da. Eh, zaradi različnih nacionalnih kriterijev prihaja do velikih neravnovesij med posameznimi državami članicami. Dejstvo je tudi, da eh, da so eh, posledica tega tudi zelo različne višine plačil na hektar v posameznih državah članicah. Komisija eh, je poskušala oblikovati nove kriterije in zdaj predlaga skupaj osem kriterijev, lahko jih poimenujemo. Gre za nizke temperature, veliko vročino, slabo drenažo, kamnita, peščena ali ilovnata tla, malo koreninskega prostora, slana tla, neugodne razmerje vlage in velik naklon terena. E, imamo torej teh osem kriterijev. Mejne vrednosti za Te kriterije pa bodo zdaj podlaga za določitev nove razmejitve območji. Eh, kot rečeno, je to zelo pomembno za eh, ustrezno kompenzacijo in pa zelo pomembno tudi za drugi steber kmetijske politike. In eh, tukaj je seveda potrebno zagotoviti, da v okviru tega stebra spodbujamo prava, prava gospodarstva vsi kriteriji veljajo posamezno in eh, jih ni mogoče med seboj eh, kombinirati. Vzpostavljena pa je bila tudi jasna spodna meja, eh, ki pomeni 66 odstotkov kmetijskih zemlišč. Vendar pa to ni tako enostavno, kajti pravzaprav moramo najprej vedeti, kaj se dogaja v državah članicah, ko eh, poskušajo uporabljati te kriterije. In ravno zato je komisija pozvala države članice, da uporabijo nove kriterije in izvedejo simulacije, ter da komisiji predložijo eh, temu primerne eh, torej karte na podlagi tega, vendar pa eh, nažalost teh kart še ni. Eh, saj imajo države članice pritožbe na tem, da jim je bilo dodeljenega premalo časa za izvedbo kartiranja. Eh, dokaj zanesljivo je, da eh, teh osem kriterijev ne bo posod delovalo enako dobro in da bo prišlo do razhajanj. V svojem poročilu zato tudi predlagam oziroma priporočam, da bo vsekakor potrebno videti, kakšni bodo rezultati teh simulacij, preden bomo kot parlament sprejeli dokončno stališče do teh eh, osmih kriterijev. In predlagam, da bi države članice še naprej ohranile določeno možnost, določen manevrski prostor da stvari znotraj svoje države samostojno urejajo, da bi torej tam lahko izvajale majhne prilagoditve, ki bi seveda vendarle morale eh, biti izvedene v okviru skupnega okvira. Mislim, da lahko s tem zaključim in mislim, da eh, moramo kot parlament počakati eh, z dokončnim stališčem, dokler ne dobimo dokončnih rezultatov in eh, dokler ne bomo točno vedeli, kakšni bodo učinki teh kriterijev in v kolikšni meri bomo s temi kriteriji dejansko izpolnili tiste cilje, ki smo si jih zastavili. Hvala za našo predstavitev. Bila je razumljiva in kratka obenem. Šest govorcev ima zapisanih na seznamu. Gospod Kastinger. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, rada bi se zahvalila gospodu Dortmanu za angažirano sodelovanje pri tem poročilu in mislim, da so predlagani kriteriji sicer dobra podlaga za razmejitev eh, območij z omejenimi možnostmi, vendar pa je velik problem dostopnost podatkov in razpoložljivost simulacij, ki jih eh, zaenkrat. Eh, še nimamo in mislim, da mora komisija tudi, kar zadeva kumulativno seštevanje kriterijev, razmisliti eh, o tem, eh, kakšne so tukaj možnosti, kajti tak sistem bi bil nepravičen za številna območja in lahko povem, da če je neko območje na večjih področjih tik pod eh, spodnjo mejo, mu se daj grozi, da bo izpadlo iz financiranja. Eh, prak je postavljen dokaj poljubno pri 66 odstotkih in zato se seveda sprašujem, zakaj je ravno 66 odstotkov. Tako da mislim, da bomo glede tega morali še intenzivno razpravljati s komisijo, kar pa zadeva uh, urejanje podrobnosti. Eh, mislim, da je to področje pomembno in da bomo o tem morali še razpravljati, sploh kar zadeva vprašanje samo odločanja, ki ga je poročevalec že omenil. Uh, to mislim, da državam članicam eh, ponuja neko možnost, da poskrbi za pravičnost eh, na svojem ozemlju. Mulțumesc, are cuvântul în continuare domnul Lion. Sedai pa ima besedo gospod Lion. Uh, thank you. Could, could I begin by welcoming uh, the... Hvala, najprej bi želel izraziti dobrodošlico in čestitati poročevalcu za vse, kar je naredil. Mislim, da gre poročilo v pravo smer obenem pa mislim, da, da dokler ne bomo videli, kakšni so simulacije, moramo biti zelo pazljivi pri izdelavi, kakšni morajo pri mnenju, če so eh, kriteriji pravilni ali ne. Sam sem nekoliko zadržan glede števila kriterijev, ki se uporabljajo in mislim, da obstajajo tudi drugi kriteriji, ki bi jih lahko upoštevali in uh, to bom tudi predlagal. In mislim, da je to uh, zelo zanimivo. Sam imam tudi nekaj izkušenj s tem področjem. Pomembno je tudi, da poudarimo, kako pomemben je ta instrument pri podpori teh območij, kjer imajo naravne omejitve in neka umestna območja tudi to predstavlja izzive. In imamo seveda pa tudi območja, kjer imamo boljše, boljše možnosti za kmetovanje. Moramo okrepiti um, torej uh, moramo krepiti to politiko, ker te vidimo, da uh, določena območja izpadajo in razmisliti, ali bodo ti kriteriji kumulativni, ali bomo se z njimi, ali bodo individualni. Sedaj pa se povračamo k tem, da moramo vedeti, kakšni bodo rezultati tega, vendar pa Eh, eh, prak 66 odstotkov. Tukaj moramo biti zelo pazljivi, treba videti, kakšne bodo simulacije v državah članicah. In zanima me, kdaj komisija pričakuje to informacijo. To bi nam pomagalo uh, pri naših odločitvah, če bi videli nekaj zemljevidov in podobnih stvari. Potem pomembno je, da območja, ki Eh, torej, ki se ne, uvrš, ne uvrščajo več. Mislim, da moramo imeti to neko prehodno, prehodno obdobje, kajti eh, tega ne smemo uvesti čez noč. Torej, moramo, imeti moramo neko obdobje zato da se prilagodijo in zato da se bodo podjetje lahko s tem soočila. To je samo nekaj to, uh, točk, želel pa bi čestitati poročevalcu za njegovo poročilo. Hvala. Zdaj pa gospod Heras. Gospa Heras. Hvala. Najprej hvala poročevalcu, gospodu Dorfmanu. Res je, da pri klasifikaciji teh območij je bil namen komisije, to je eh, glede na prebivalstvo, se mi ne zdi smiselnim, kaj ti to samo še povečuje naravne omejitve in um, spodbuja dezertifikacijo, kaj ti, če ni ljudi, potem na tem ozemlju zagotovo se ne dogajajo dejavnosti, ki ohranjajo tla zato da bi imeli neko umestno situacijo med tistimi, ki želijo ohraniti sedanjo situacijo, torej da bi bila prebivalstvo ena izmed temeljnih kriterijev in med tistimi, ki bi želeli um, opustiti ta kriterij, bi lahko našli srednjo pot. To je vključiti eh, prebivalstvo kot enega izmed elementov, ki jih je treba upoštevati pri tej prilagoditvi. ki ga zahteva komisija za klasifikacijo. Torej, to ne bi bil ključni eh, element, bil bi pa eden izmed kriterijev. In potem upravljanje teh območij poteka na regionalni in lokalni ravni. Torej, pri pripravi eh, teh, teh zemljevidov, bi morali upoštevati to, kar počnejo lokalne in regionalne oblasti in z njimi bi se morali posvetovati. Posvetovati bi se morali tudi z, z, mm, mm, eh, z podjetji, zadrugami, potem združenjami žensk, združenjami za, promo, eh, za promocijo eh, podeželja, kajti ti imajo veliko povedati in to bi bilo zelo koristno, ko bomo pripravili ta, te zemljevide. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo me veseli, da je naš južnotirolski kolega, gospod Orfman, eh, pripravil to poročilo. Nedvomno se zelo dobro spozna na tem področju in najlepše se mu zahvaljujem za to, kar nam je že predložil. Mislim, da to, kar je komisija zdaj predlaga, ni zadostno. Ne more se zgoditi, da če eh, je pri enem od osmih kriterijev presežena spodna meja, celotno območje velja za uh, območje z omejenimi možnostmi, če pa območje pri vseh osmih kriterijih leži tik pod spodnjo mejo, potem pa to ni območje z omejenimi možnostmi. Uh, obstajajo že določeni izračuni, nekaj primerov že poznam. Uh, v Franciji pravijo, da v uh, pariškem območju, ki predstavlja najboljšo uh, kmetijsko zemljo, obstajajo območja, ki bodo padla med regije z omejenimi možnostmi, medtem ko obstajajo tudi območja v sredogorjih, ki bodo izpadla iz tega sistema in to pomeni, da je potrebno nekaj spremeniti. Kaj pravzaprav poskušamo doseči uh, s temi sredstvi? Skušamo doseči, da se čim več. Uh, kmetijskih zemljišč v Evropi obdeluje. In ne more se zgoditi, da bi z napačno uporabo teh kriterijev, eh, da bi se torej zaradi tega dogajalo, da površine ne bi bile več obdelane. Eh, Parlament je na, zdaj tem, na tem področju vključen v soodločanje in mislim, da imamo dovolj časa, da nadaljujemo z razpravami in skupaj z gospodom Dörferjem bomo poskušali doseči dobro ureditev, zato da tukaj ne bo prišlo do kakšnih eh, velikih napak in do kakšnih velikih sprememb v Evropi. Continuare are cuvântul domnul Smith gospod Smith. Uh, Predsednik, najlepša hvala. Tudi sam čestitam poročevalcu. Uh, kmetovanje uh, na območju z naravnimi omejitvami je temeljni del SKP in mi na Škotskem imajo zelo dobro, iz, dobre izkušnje s tem. In podpiram to, kot pravim, v tretjem odstavku proizvodnjo hrane in tudi prispevek k splošnemu razvoju teh, teh področji. Mm. Ampak, kratek bom. Nekaj točk je, ki jih moramo upoštevati tukaj. Prav je, da eh, ne. Eh, torej se ne oblikujemo končnega mnenja, kajti tukaj še delo poteka, torej mnenja glede, eh, glede kriterijev komisije. Tudi glede osmega poglavja se moramo zagotoviti, da kriteriji resnično dobro opredeljujejo območje z naravnimi omejitvami. In glede na težave, ki smo jih videli eh, v preteklosti, Eh, je prišlo do nekaterih napak in napačnega, napačne uporabe teh kriterijev. In pripravili bomo predloge sprememb za to, da bi to potekalo z reformo SKP usporedno. Torej, potem eh, proračun moramo braniti kot del mm, celotnega proračuna kaj ti, če imamo dobro politiko, nimamo denarja, potem nima nobenega smisla. Povezava med SKP in temi območji, to je treba dobro, eh, dobro opredeliti in ravno tako predlogi sprememb glede regionalne in regionalnih akterjev in akterjev, ki niso, Evrop, Evrop, eh, ki niso v Evropi. To je vse treba še razdelati. Hvala. Mulțumesc continuare am să dau cuvântul doamnei Iegle. Ana, se dai pa ima besedo gospa Jegle. Da. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Poročevalec si res zasluži zahvalo in čestitke, ker je s prstom pokazal na tiste točke, eh, ki eh, se tudi meni eh, zdijo nerazumljive, če si ogledam to, kar nam je predložila komisija. Dolga leta smo povdarjali, da uh, je potrebno spodbujati regije z omejenimi možnostmi, da je to pač del našega celostnega pristopa k kmetijstvu. Govorimo o podnebju in o tem, kako uh, se lotevati problemov na tem področju. Tukaj pa se pojavlja nevarnost in ta realnost je eh, nevarna, je dejanska in tudi Albert jo je dobro opisal, da torej bodo izpadla določena območja, da bodo kmetje odšli, da eh, območja ne bodo več obdelana, da bo nastala praha in to je nekaj, česar si ne želimo. Dolgo smo uh, govorili o tem, pa naj imamo stališče do tobaka tako ali drugačno, da je tukaj potrebno podpirati uh, obrate, ker so majhni, ker omogočajo delovna mesta in ker je potrebno ohranjati te regije pri življenju. Uh, In ta argument vsekor, vsekakor velja za regije z omejenimi možnostmi, pa verjetno še za kakšno drugo. In če eh, je v ozadju eh, vsega skupaj to, da je računsko sodišče izreklo določene kritike, je potrebno ugotoviti, kaj je pravzaprav tukaj kritizirano in kako odpraviti te šibke točke. Ne pomeni pa to, da je potrebno celoten sistem postaviti na glavo. Uh, Ne vem, morda je moja analiza napačna, eh, potem me bo nedvomno kdo popravil, ampak eh, poročevalca podpiram, Eh, in bi želela, da, je, da eh, vsekakor izpostavimo kumulativnost kriterijev, kajti to je zelo šipka točka po mojem mnenju in mislim, da je še naprej nujno, da pri tem ustrajamo in da zagovarjamo stališče, kakršnega smo vedno imeli. Vendar pa to pomeni, da potrebujemo tudi drugi stabr, ker ne želimo, da nas prepustijo odboru za regionalni razvoj. Are cuvântul în continuare domnul Nicholson. Sedai pa, ima besedo gospod Nicholson. Uh, Najlepša hvala, predsedujoči. Čas nas priganja. Um, ni se sprožil moj mobilni telefon, to vam želim povedati. Zelo se strinjam s tem, kar je povedala gospa Jegle. Veste, da vsi govorimo bolj ali manj isto stvar. Najprej bi se želel zahvaliti in čestitati poročevalcu za, uh, za um, poročilo. Mislim, da moramo biti tukaj zelo pazljivi, da, govorim, da hodimo po tanki, tankem ledu. Uh, ne pomeni, da nas sprašujete, kako se bomo spustili v to. To so ljudje, ki so visoko plačani in mi dobivamo samo 30,5 odstotka njihovih plač in zato, da oni prihajajo sem in napovejo, eh, kako se živi v teh območjih, to, tega pač ne potrebujemo um, podpiram to na okoljsko, okoljsko občutljivih uh, območjih. Dokler pa ne vidimo zemljevidev, ne moremo sprejeti nekega stališča, ne moremo uh, dovoliti komisiji, da naredi korak naprej. Moramo imeti pravilne kriterije in pravi krate, kriteriji morajo veljati za celotno, za vse dele Evropske unije. Kaj ti kriteriji bi, po mojem mnenju, recimo v Španiji, Grčiji ali e, Italiji, bi bili nekaj drugega, kot so recimo standardi e, v državi, iz katere prihajam sam. Verjetno e, bomo zopet oblikovali torej neko stvar, ki naj bi bila vsem, ki naj bi vsem ustrezala. Ne želim govoriti na dolgo o tem, predstavili bomo predloge spremembe in mislim, da naš odbor ima pameten pristop do tega, ampak komisija mora spoznati, da dokler nam ne bodo poslali vseh dokumentov, ne morejo pričakovati, da se bomo strinjali s tem, kar, pre, kar, uh, kar predlagajo. Ali bo to predlagal Barozo ali kdo drugi, sam bom proti temu zaenkrat, dokler ne vidim dokumentov hvala in lep pozdrav vsem prisotnim. Besede ima gospa Magina. Hvala in opravičujem se, kajti slišala sem samo zadnjih par prispevkov. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za njegovo delo. In gospod Nikolson je rekel, da resnično moramo najprej videti te simulacije, moramo videti, kakšne vpliv bodo ti uh, kriteriji imeli na ta območje. Gospa Jegle je ravno tako povedala, da nekatera območja bodo izpadle zaradi majhne razlika in ena izmed uh, posledic za kmetijstvo. Uh, kakšne bodo posledice. In ravno tako računsko sodišče se je s tem spoprijelo in mislim, da moramo biti zelo pazljivi pri tem, kako se odzivamo na zaskrbljenosti, ki so jih izrazili. In biti previdni tudi uh, do ljudi, ki živijo v teh območjih z naravnimi omejitvami. Danes zjutraj sem uh, bila, pri, danes dopovdne sem bila prisotna, ko smo govorili o tem, da morajo kmetovalci obdelovati območja na tem področju in to, da to zagotovimo, morajo imeti denar v žepu. In zaradi tega bi želela čestitati poročevalcu in mislim, da sedaj ne bomo videli še rezultatov teh simulacij do konca februarja. In zato mislim, da imamo še nekaj časa na voljo. Mulțumesc și eu. Še zadnji govorec je gospod Kapula Santos. Hvala, predsedujoči. Strinjam se z številnimi govorci pred menoj, tudi sam bi želel pozdraviti delo poročevalca, ampak dve vprašanji bi po mojem mnenju morali popraviti. To je točka pet in točka oto pod točko 5 pravi, da 8 eh, kriterijev predlag, predlag kriterijev lahko ustreza. 8 jih je lahko ustreznih, lahko pa so ustrezni tudi drugi. In zaradi tega se mi zdi taka trditev nepravilna. V 8. točki pa predlaga, da bi uporabili gospodarske podatke, ampak tudi demografski in socialni podatki so pomembni, po mojem mnenju. E, razen teh dveh pripomb, mislim, da ga moramo pohvaliti za to poročilo in upam, da poročevalec je pripravljen e, sprejeti moje predloge. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Dontan in prosim, da pošteva eno minutno časovno omejitev. Hvala lepa. Eh, želim eh, poročevalcu se zahvaliti za zelo uravnoteženo poročilo. Naj vam uh, povem nekaj o kartah. Uh, v Franciji kaže ta karte, da uh, šampanja, ki naj bi bila z, uh, k, ozemlje z neugodnimi uh, pogoji, uh, upravičena do uh, upravičena do teh ukrepov. Šampanja naj bi pač prispevala k revščini tal, kakorkoli že. Drugi kriteriji, gospodarski kriteriji, ampak tudi kriterije, kot je zmanjšanje števila prebivalcev, torej ti eh, morajo tudi biti upoštevani, ne pa samo fizično delo, če želimo eh, dobiti realistično rešitev. Hvala. Nihče več se ni prijavil k besedi. In kot sem povedal že prej, gospa Žozefin Hoffman predstavlja Evropska komisija in vabim jo, da prevzame besede in prosim jo hkrati, da je kratka. Hvala, gospod predsedujoči. Potrudila se bom, ampak slišala sem toliko zanimivih komentarjev, da bi bom s težavo odgovorila v eni minuti, ampak skušala bom biti kratka. Najprej, tudi mi se zahvaljujemo poročevalcu za njegovo točno poročilo, ki pravilno opisuje stanje in težave, ki jih imamo. Ampak dovolite mi, da na začetku vas spomnim na točko, ki jo pozabljamo. Ne delujemo samo na podlagi kritikov, kritik sodišča. Svet imam, je dal komisiji mandat leta 2005, da pogleda omejitve eh, območjih z naravnimi omejitvami in da torej predlaga, kako bi pripravili nov sistem. Tako delamo, sicer ne bi bili tako zaposleni in aktivni na tem področju. Torej to počnemo in če mi dovolite, bi, bi nakratko želela pojasniti tri pomembne točke, ki smo jih slišali in mislim, da bi bilo treba pretresti. Najprej vprašanje, 66 odstotnega praga. Zakaj imamo tak prag? E, uredbe in sistem zahtevata, da mora biti e, velika naravna omejitev in na območju, če imamo veliko omejitev, potem večina obdelovalne zemlje mora biti pod neko vrsto omejitve. Če imate območje in imate druge um, kmetijske sisteme, ki jih je treba podpreti zaradi različnih razlogov, lahko naredite z drugimi kmetijskimi ukrepi. Uh, Območje z naravnimi omejitvami ni edini ukrep, ki podpira eh, kmetovalce in deluje v interesu eh, kmetovalskih sistemov na območjih, kjer, je, kjer večina zemlje ni dobre. Države članice smo prostili, prosili, da um, preizkusijo druge prage. Torej, ne ustrajamo pri tem, želimo, da testirajo teh 66 odstotkov, ampak da preizkusijo tudi 50 odstotkov in tako dalje. To so stvari, ki jih moramo pogledati in na koncu bomo to pogledali, ko bomo videli karte. Države članice smo tudi uh, prosili, da nam predstavijo druge kriterije. Uh, pogosto mislite, da ti kriteriji ne morejo pokriti celotne Evrope. In ko pogledamo vprašanje držav članic in pogledamo njihove predloge z znanstveniki, to počnemo, ki nam pomagajo pri, pri eh, procesu. Torej, to ni zaključen proces in uh, to poročilo razumemo v smislu, da kriteriji, ki sedaj veljajo, ki jih imamo sedaj pred, pred seboj, l, uh, lahko uh, smatramo za objektivne kriterije, zato da bi bolje opredelili, kaj je naravna omejitev. To je pomembno, to mora uh, iziti iz tega procesa. To je pravilna, pravilni opis, kaj pomeni naravna omejitev v Evropi pod različnimi okoliščinami. Ampak s tem se strinjam, vendar pa moramo najti skupne kazalnike, ki bodo Eh, našteli vse omejitve, ki so prisotne v Evropi. Potem glede kumulativnosti in kumulativnih kriterijev. Lahko kumulirate kriterije s tem pristopom. To pomeni, da lahko imamo območje, kjer imamo težavo z velikega kamenja, eh, potem lahko imamo težave z temperaturo in tako dalje. To je na različnih, eh, to imate lahko na različnih območjih in to se potem sešteje do 66 odstotkov. Tukaj pa imamo težave z znanstvenega vidika, da bi to mešanico različnih kriterijev, ki ne dosegajo cilja, torej prave omejitve, tako kot so jo določili znanstveniki za omejitev za kmetijstvo in to torej ni doseženo in pomeni, torej če nimam neke omejitve do 100 odstotkov, potem bom imela recimo 2 do 80 odstotkov. Potem znanstveniki pravijo, to ni nekaj, eh, o čemer se lahko oni izrečejo in to je težava, s katero se moramo spopasti. In potem še zadnje vprašanje treba je upoštevati tudi socialne, ekonomske kriterije in gledati na ta ukrep kot na ukrep proti izseljevanju iz podeželja. Mislimo, da je to, eh, ta ukrep eh, um, usmirjen v to, v proti zapuščanju in ohranjanje krajine je eden izmed pogojev, to je jasno, ampak za za usmerjen in ciljni boj potrebujemo še druge stvari, potrebujemo zaposlitev in imamo druge, bolj ciljne ukrepe pri razvoju podeželje, s katerimi uh, bomo eh, se, se jih posluši, poslužili poleg tega ukrepa in uh, torej prebivalstva ne bomo uporabljali za določanje eh, območja. Kajti populacija se spreminja s časom, mi pa želimo imeti kriterije, ki se ne spreminjajo v času. In potem pa še zadnja beseda o šampanji. Zavedamo se tega, to se lahko zgodi. Kajti v šampanji imate zelo slabo zemljo, veliko kamenja je e, prisotno v zemlji, to je pa zelo dobro za šampanje, za proizvodnjo šampanca, ampak zato smo uvedli drugi korak, tako imenovano um, torej drugi korak eh, za tista območja, ki so eh, presegla omejitve zaradi posebne proizvodnje, posebnih eh, metod in tako dalje. In zato šampanje ne bi bilo na tem, na tem zemljevidu, če bi država članica prav izpolnila vse vprašalnike. Hvala, komisija sedaj besedo predajem poročilu gospodu Dofmanu za njegove ključne, eh, zaključne misli. Ja, danke, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo me veseli, da so eh, vsi kolegi pravzaprav govorili v isto smer in zato temu, kar je že bilo povedano, pravzaprav nimam veliko dodati. E, omenjeno je bilo tudi vprašanje postopnega ukinjanja. Prišlo bo do izpada določenih območij in seveda je za ta območja potrebno razmišljati o tem, kako e, jim omogočiti mehkejši pristanek. Mislim, da je tudi. Eh, zadnja pripomba kolega Dantana eh, pokazala na to, da je, eh, da je pojem omenih možnosti povezan tudi z kulturami, ki se tam pridelujejo. V šampanji pač je pridelava določene kulture mogoče ravno zato, ker tam obstaja taka zemlja. In tudi Bordeaux je zelo znan potem, ker so tam tla zelo kisla in če bi tam uh, Eh, poskušali pridelovati pšenico, bi bili rezultati zelo tragični. Torej, tudi gospa Hoffman je uh, pokazala, kako bi lahko uh, z finimi prilagoditvami v samih državah članicah lahko to uh, popravili. In pa še nekaj, kar zadeva socialno-gospodarske kriterije. Uh, Eh, uredba, ki je bila omenjena in ki je pravzaprav podlaga za vse skupaj, izključuje socialno-ekonomske kriterije in uh, jih potem zopet uh, preko tega, teh finnih prilagoditev zopet uvaja skozi zadnja vrata. In um, tu je seveda potrebno vključiti lokalno raven in mislim, da je tudi odbor regiji pripravil dobro poročilo uh, Eh, glede tega in to bomo nedvomno tudi morali upoštevati. Osrednje vprašanje, ki se vedno znova postavlja, je, kako bomo našli prava območja. To je seveda osrednje območje, katera so tiste območje, za katere tukaj dejansko gre. In to mislim, da je tudi pomembno politično vprašanje. Kmetovalci morajo imeti občutek, da je sistem pravičen, da so spodbude deležna prava območja in da so prava območja tudi izključena. Eh, kaj dosti več tukaj pravzaprav? niti nimam povedati, najlepše se zahvaljujem eh, še posebej eh, sodelavcem, ki so, eh, so z mano sodelovali se neko komisije in pa tudi svojim sodelavcem iz sekretarjata in upam, da bom tudi s pomočjo predlogov sprememb kolegov lahko svoje poročilo še izboljšal. Hvala, gospod Dofman. Naj vas spomnim, da je rok za predloge sprememb 4. februar do 12. 16. in 17. februarja se bomo tudi pogovarjali o tem. Potem pa naslednja točka. Poročilo o zeleni knjigi Komisije o ravnanju z biološkimi odpadki v Evropski uniji poročila je gospod Salvatore Carona in predajem mu besedo. <clears throat> Grazie, presidente, noi abbiamo già avuto... Hvala, gospod predsedujoči. O tej temi smo že razpravljali. Vsi kolegi so prejeli dokument, ki je bil preveden v vse jezike in glede na pozno uro imam na voljo malo časa. Zato bom na hitro omenil nekaj tem iz tega dokumenta. Prva ključna tema, ki sem jo skušal vključiti v mnenje, zadeva potrebo po ravnanju z biološkimi odpadki v kontekstu cikla eh, vzdržnega uh, ravnanja z, ok, z um, odpadki, kar zadeva vpliv na okolje in vpliv globalne vplive. In um, podatki, ki, so, ki jih je objavila Evropska agencija za okolje, so jasni. Več kot 41 odstotkov trdnih komunalnih odpadkov uh, se z njimi ravna na odlagališčih, na deponijih. Kaj to pomeni za okolje, za javno zdravje in ostalo si lahko predstavljate. In eh, torej, ravnanje z odpadki na deponiji je ena od rešitev, vendar tista, ki si jo manj želimo. In se jo upošteva uh, Eh, do nje pride samo kot zadnje in naša prizadevanja, prizadevanje v tem mnenju je, da bi našli dobre alternative, ki bodo lahko to um, uporabljali čim manj, da bi lahko deponije uporabljali čim manj to je, torej tema, s katero smo se ukvarjali tudi v mnenju, je preprečevanje in to je prvi ključni element pri boju, pri hierarhiji odpadkov. V osnutku mnenja sem se osredotočil tudi na recikliranje in kompostiranje in vemo, da prihodnost kmetijstva je odvisna tudi od politike ohranjanja tav. In komposti, kompostiranje in aneuropska prebava lahko predstavljajo alternativo deponijam tudi zaradi tega, ker prek tega sistema lahko veliko prispevamo k bojem proti podnebnim spremembam in k ohranjanju plodnosti uh, rodovitne um, obdelovalne zemlje. Pred, uh, kakovost proizvodov, ki se jih uporablja za kompost, eh, določa tudi kakovost končnega izdelka to je na hitro in zelo schematično prikazano, eh, to so bili vzroki, zaradi katerih smo pozvali komisijo, da se usmiri k, k temu, da bi si zadali obvezujoče cilje na evropski ravni, cilje, ki zadevajo recikliranje. Ne smemo pozabiti, da govorimo o temi ki ima zelo velike razsežnosti. Trenutno odpadki, odpadki ki jih proizvedemo na leto v Evropski uniji, znašajo med 66 in 102 eh, milijonami ton. Plus 37 milijonov ton indust, eh, torej odpadkov iz industrije hrane in pijače. Torej, govorimo o temi, ki je izjemnega pomena in zaradi tega, ker nimam na voljo veliko časa in ker ste se vsi lahko seznanili z mnenjem, pričakujem predloge sprememb zato, da bomo dali čim bolj enotno mnenje. Hvala. Uh, Hvala poročevalcu iztekel se je že skoraj naš čas in ne bi želel um, pritiskati na tolmače, zaradi tega prosim, da ne govorite dlje kot eno minuto. You, hvala, gospa Magines. Hvala. Ne bom daljša, kaj ti vsi smo že utrujeni. Čestitam poročevalcu za podrobno delo v tem poročilu. Imam nekaj predlogov, o katerih upam, da se bomo sporozumeli. Imam dva komentarja. Prvi zadeva um, mojo bojezen, da je kompostiranje kot neke vrste, gleda kot neko vrsto uh, rešitev ka, za kakovosti zemlje, uh, kajti kompost, ki ga lahko proizvodimo, je majhna količina in to ni nekaj pomembnega, nekaj velikega in zato uh, bi to želela vključiti. In poleg tega obdelovalna zemlja bi lahko uh, postala tudi neka vrste deponija za kompost in uh, zato bi želela, da imamo neke standarde glede kakovosti komposta. Poleg tega še vprašanje, o katerem morda ne bi smeli mi razpravljali, ampak bi lahko predlagali, da obstaja možnost, da v nekaterih krajih uporabljamo Eh, kanalizacijo tudi za eh, eh, ostanke hrane. Morda to ni veljavno povsod, ampak nekje pa in potrebujemo kriterije glede kompostiranja. Ti problemi so zelo realni in predstavljajo probleme sosedom. Ljudje se morajo prilagoditi. Torej, če, imamo, če želimo kompost, potem bo več takih obro, obratov in tam je tudi so nekat, nekatere nepri, neugodnosti v povezavi z z temi uh, kompostirnicami. Predlagala bom nekaj predlogov sprememb in upam, da bomo dosegli kompromise. Ramnes, eno minuto. Danke, Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod Karoli, za stališče. In mislim, da je na tem področju potrebno ukrepati samo, ko eh, govorimo o tem, kako doseči večjo učinkovitost upravljanja z odpadki in ne o novih birokratskih ovirah. Pomembno je, da se s tem ukvarjamo v našem odboru, kajti. Eh, upravljanje z odpadki ima pomembne posledice tudi za naša tla in tudi za kakovost vode, rodovitnost tal in zajemanje oglika. Osebno mislim, da je dobro, da gospod Korona eh, pravi, da deponije predstavljajo zadnjo rešitev kajti na ta način je nemogoče eh, kakorkoli družbeno koristno izrabiti odpadke. Zato je potrebno odpadke oziroma dovoljeno odpadke sežigati samo takrat, kadar eh, je to koristno za pridobivanje energije. Tudi to pa je samo zadnja možnost za to, da ne prekinemo tega krogotoka. V Nemčiji že obstaja uredba o bioodpadkih, naši standardi so zelo visoki in eh, želeli bi si, da bi lahko ta naša direktiva oziroma uredba tukaj veljala kot vzor. Hvala. Hvala. Najlepša hvala. E, v nasprotju s e, predhodno govornico mislim, da tukaj Evropska unija lahko marsikaj doseže in da si glede na to, kakšne so razlike med državami članicami, ne moremo privoščiti, da bi veliko pomembnih virov preprosto odlagali na deponijah tudi uh, sežiganje kot druga najboljša izbira se lahko uporablja samo na določenih območjih. Po našem mnenju pa bi bilo potrebno bistveno bolj resno razmišljati o uporabi za bioplin, sploh ko gre za ostanke hrane in druge odpadke, uh, pri katerih uh, je tehnologija na voljo in pri katerih to tehnično ni problematično. Torej organske uh, eh, snovi bi bilo potrebno vsekakor najprej eh, predelati v prid bioplina. Komisijo predstavlja gospa Fras. Eh, eh, Mislim, da nimamo na voljo več veliko časa, zato vas prosim, da, da ste zelo kratki, ne več kot eno minuto. Najlepša hvala. Zelo na kratko, nobenih podrobnosti uh, glede teh komentarjev, ki sem si jih zabeležila za bodoče delo. Komisija bi želela eh, pozdraviti interes za ta dosje in eh, vse komentarje, ki smo jih slišali in cenimo to podrobno analizo v poročilu. Zahvaljujem se vam za pozornost. Eh, eh, tudi za stvari, ki, ki ste jih prispevali pri pripravi zelene knjige. Imamo kar nekaj podobnih točk za razpravo, če se bomo odločili za dejanja na tem področju. Sedaj bi želela izpostaviti nekaj točk, eh, ki jih opažamo v tem osnutku mnenja, to je podpora uh, hierarhije odpo, odpadkov in preprečevanje, pomen preprečevanja, to je zelo pomembno, ravno tako recikliranje in kompostiranje ter uh, biološki odpadki kot naravni vir. Uh, njihova uloga ter uh, njihova uloga kot uh, Eh, gnojilo, ki pomaga izboljševati tla in potreba po kakovostnih kriterijih. In veselimo se že, da bomo slišali mnenje eh, odbora in da bomo prejeli to poročilo. Najlepša hvala predstavnici komisije. Gospod Korona, imate besedo za končne pripombe. Zahvaljujem se za prispevke in ker nimamo časa, ne bom govoril o vsebini. Vsi se mi, vse pripombe se mi zdijo pametne in bogatijo e, poročilo, tako bo postalo še bolj prepričljivo. In v naslednjih dneh pričakujem predloge sprememb, tako da jih bom uh, lahko vključil in pripravil uh, poročilo. Zdaj, če votul va avea loc în... Hvala. 2. februar do 12. je eh, rok za predloge spremembe. O tem bomo glasovali 22. februarja, eh, potem še pod razno. Včeraj popovdne so koordinatorji se odločili, da bodo eh, potrdili stališče parlamenta glede poročila Sikesti ki zadeva pomoč um, osebam z omejitvami in priporočili bomo, da se spreme poročilo marca, uh, če ni nobenih pripomb, potem mislim, da je ta predlog sprejet. Naše naslednje srečanje bo potekalo.